Good afternoon, colleagues, and welcome to this. Kolegice in kolegi, pozdravljeni. Pozdravljeni na javni predstavitvi. Govorili bomo o zaščiti zasebnega življenja in varstvu elektronskih podatkov na področju elektronskih komunikacij v EU. Pozdravljeni vi in pozdravljeni tudi naši gostje. To je zelo pomemben in zanimiv dosje, Odbor Libe se ukvarja prav s tem in takoj se želim zahvaliti Marju Loresten, ona je naša poročevalka, zelo izkušena poročevalka je in tudi poročevalci v Senci se bodo danes oglasili. Hvala že zdaj za opravljeno delo, mislim, da je to zelo pomembno se in tudi zelo zanimiv. Danes bomo imeli zelo zanimive govornike, podali vam bodo ozadje v zvezi s tem dosijem in seveda mislim, da se nam bo kmalo pridružilo še več poslancev, ampak že zdaj pozdravljeni prav vsi. Naj vam podam kontekst, potem pa bomo prisluhnili prvim trem govornikom, na to pa bomo imeli tudi krok vprašanj in odgovorov. V prvem delu bomo govorili o institucionalnih vidikih tega vprašanja. Kar takoj vam povem, da se javna predstavitev prenaša preko spleta in vse vaše prispevke bomo zabeležili. O čem torej govorimo? Govorimo o predlogu komisije, ki je bil predstavljen januarja 2017 v zvezi z uredbo o spoštovanju zasebnega življenja in o zaščiti osebnih podatkov v elektronskih komunikacijah. Gre za uredbo e-zasebnost ta uredba nadomešča trenutno direktivo o e-zasebnosti iz leta 2002. Trenutno imamo pravila, ki zagotavljajo zaščito zasebnosti v sektorju elektronskih komunikacij. In to dopolnjuje nedanjo direktivo o varstvu podatkov iz leta 1995. Namenjena je temu, da bi zaščitili zaupnost komunikacij v skladu z temeljno pravico do spoštovanja zasebnega in družinskega življenja, kar je zapisano v sedmem členu listine o temeljnih pravicah Evropske unije. Predlagana uredba o e-zasebnosti upošteva napredek na področju tehnologije in gospodarstva v sektorju elektronskih komunikacij od leta 2002. Nove storitve in medosebna komunikacija obstajajo usporedno z tradicionalnimi načini komuniciranja in seveda predstavljajo vpliv in učinek na varstvo podatkov posameznikov. Te nove storitve niso bile vključene v direktivo o e-zasebnosti 2002-58. Trenutna uredba o e-zasebnosti posodablja trenutna pravila na področju direktive o e-zasebnosti, zato da bomo to uskladili z direktivo pravnim okvirom o varstvu podatkov EU v zvezi s splošno uredbo o varstvu podatkov. Zdaj bomo razširili področje uporabe glede oblik elektronskih komunikacij, zato da bomo imeli enako raven zaščite za posameznike, ne glede na vrsto komuniciranja. Upoštevamo izkušnje, ki smo jih dobili v zadnjih letih, kajti to, ta napredek vpliva na zasebno življenje in zaupnost komunikacij. Pravila o uredbi glede e-zasebnosti ne smejo znižati ravni zaščite, ki jih zagotavlja splošna uredba o varstvu podatkov. Predlog bo povečal zaupanje in varnost digitalnih storitev, ki prispevajo k doseganju strategije o skupnem digitalnem trgu. V tej javni predstavitvi bomo govorili o različnih elementih predloga, zato da bi parlament lahko imel ustrezne poglede vseh akterjev. Gre za sektor telekomunikacije, ponudnike novih storitev komuniciranja, potrošnike, nevladne organizacije, profesorje, oblasti na področju varstva podatkov in tako naprej, zato da bomo imeli čim bolj celovito sliko in čim več podatkov, s pomočjo katerih bomo pripravili zakonodajni predlog poročila. To je bil precej tehničen uvod in upam, da bodo naši govorniki imeli boljšo analizo, bolj zanimive prispevke. Po vaših prispevkih bomo imeli seznam. In krok vprašanj in odgovorov, lepo prosim, da kolegu tukaj le nakažete, ali želite spregovoriti ali ne. To lahko storite med tem, ko govorniki govorijo. Dobro. V prvem delu bomo torej prisluhnili komisiji najprej in sicer predstavitev bo imela Despina Spanu, ona je direktorica pri GD za komunikacijska omrežja. Vesel sem, da ste tukaj in beseda je vaša za deset minut. Lepo pozdravljeni. Hvala lepa, gospod predsednik, hvala gospod Moraes. Mislim, da ste res dosegli odličen rezultat glede udeležbe, kajti ta teden je teden, ko so ljudje običajno na dopustu in lepo je videti, da je tukaj toliko poslancev. To je za nas velika čast in to je tudi znak, kako pomemben je ta predlog. Šele pred nekaj meseci sem se začela ukvarjati z tem dosejem, prej sem se ukvarjala s potrošniki. Nekateri od vas to že veste. Kaj vam lahko povem? Povem vam lahko, da smo pri doseju potrošnikov videli, da varstvo podatkov tam igra zelo veliko vlogo. Bolj kot napredujemo, bolj potrošniki kažejo zanimanje ne, ne samo za izbiro in ceno, ampak tudi za zasebnost v digitalnem svetu. Nekaj vam želim povedati o pomembnem dogodku, ki se je zgodil prejšnji petek. Ministri G20 so se v izjavi o digitalnem gospodarstvu strinjali, da bodo upoštevali tudi vprašanje v zvezi z varstvom potrošnikov. In sicer na osnovi vrha potrošnikov, ki je potekal prejšnji teden. Varstvo potrošnikov in zasebnost sta bila vrščena med deset prednostnih nalog, ki jih moramo upoštevati, ko govorimo o digitalnem preoblikovanju naše družbe. Še nekaj želim povedati. Na tem vrhu je bila Evropa vodilna kajti naša pravila so zelo sodobna. Ne samo, da imamo pravila, ampak pravila so zelo sodobna in to smo želeli storiti z našim predlogom. V času, ki ga imam, sem vam želela razložiti, zakaj smo predlagali nekaj v zvezi z e-zasebnostjo. Prav tako vam želim predstaviti cilje predloga in upam, da bomo imeli konstruktivno razpravo z temi govorniki, ki jih imate tukaj. Prvi razlog, zakaj smo podali ta predlog, je seveda zasebnost sama. Poskrbeti moramo, da je komunikacija posameznika zasebna v elektronskem svetu. Ljudje imajo zasebnost, ko komunicirajo fizično in to mora veljati tudi v svetu elektronskih komunikacij. Kaj ti podatki lahko posredujejo zelo podrobno sliko o življenju in željah posameznika. To pa ne velja samo za posameznike, ampak tudi za pravne osebe. V Evropi je to zelo pomembno. Tukaj ne govorim o splošni uredbi o varstvu podatkov, tam govorimo samo o fizičnih osebah, ne, tukaj govorimo tudi o pravnih entitetah ali pravnih osebah. Gre za poslovne skrivnosti, to je tisto, kar kar želimo vključiti. In še tretji temeljni razlog za Evropo je bil, da bi to moralo omogočati svobodo govora in tudi prost pretok informacij. Želeli smo imeti ustrezna varovala za to, da bi podatki lahko tekli, zato da bi podjetja lahko rasla in bila uspešna. Prav tako imamo povezavo z splošno uredbo o varstvu podatkov. Posodobiti smo želeli obe področji, In to služi seveda enakemu cilju, vendar področje uporabe direktive o e-zasebnosti se razlikuje od splošne uredbe o varstvu podatkov, kajti tukaj se sklicujemo na osmi člen Evropske listine o temeljnih pravicah. Ta predlog je tolmačenje temeljne pravice do zaupnosti komunikacij, to je sedmi člen listine o temeljnih pravicah. Področje uporabe je torej drugačno, kaj ti zaščito in varstvo podatkov razširjamo na posameznike in tudi na pravne osebe in zaupnost mora biti pokrita. Kaj so cilji tega predloga? Prvi cilj je seveda, da zagotovimo visoko raven varstva s pomočjo močnih pravil, kar zadeva zaupnost eh, elektronskih komunikacij. Gospod Moraes je dejal, da je namen tega predloga, da bi upoštevali tudi tehnološki razvoj. Kaj smo poskušali upoštevati? Zdaj imamo nove storitve, ki jih uporabljajo potrošniki in državljani in pravila glede soglasja so zelo pomembna, ampak to mora zdaj veljati tudi za dostop tretjih strani do podatkov na telefonih posameznikov in tako naprej. Vsi, ki želijo shranjevati podatke na teh napravah, torej piškotke. To je prvi cilj in mislim, da to odraža tudi delo, ki je že bilo opravljeno na tem področju piškotkov, kako jih imenujemo. Imamo delovno skupino za 29. člen. Ta delovna skupina je leta 2015 ugotovila, da se na spletni strani pojavljajo približno 16 tisoč piškotkov z pretiranimi roki izteka in spletne strani so morale tudi izboljšati posredovanje informacij o tem, kako dobijo soglasje, torej ali to dobijo na vsebinsko ustrezen način ali ne. Soglasje mora torej biti takšno, da ga potrošnik da ob polni zavesti. Zadevo smo morali rešiti in v predlogu smo predlagali dve rešitvi ali izboljšavi. Prvič, spletni brskalniki morajo zagotoviti možnost, da preprečimo tretjim stranem, da dostopajo in shranjujejo podatke na opremi posameznika in druga izboljšava zahteva od brskalnikov, da ob namestitvi od uporabnika zahtevajo, da se odločijo, kakšne nastavitve glede zasebnosti si bodo izbrali. To je bilo storjeno na področju konkurence, naprimer zato, da lahko izberemo spletni brskalnik. To je bilo zelo uspešno takrat. In drugi cilj je, da zagotovimo enake možnosti za vse. Zelo pomembno je, da imajo vsi akteri, ki ponujejo elektronsko komunikacijo, spoštujejo enaka pravila. Seveda pa moramo spodbujati inovacije. Poskrbeti moramo, da bomo imeli pravni okvir in pravno gotovo za nove modele, ki pridejo na trg. Tehnologija se razvija, določeni ljudje ne uporabljajo več načinov komuniciranja, ampak komunicirajo eh, na sodobne načine. Nekateri ljudje internet uporabljajo samo za to, imamo študije, ki kažejo tudi to in ti ponudniki so funkcionalno primerljivi s storitvami, ki jih ponujajo običajni telekomunikacijski velikani, ampak jih ne vežejo enaka pravila in to je bilo treba rešiti. In tretji cilj je bil, da bi zagotovili skladnost z nedavno sprejeto uredbo o varstvu podatkov in tudi o kodeksu glede elektronske komunikacije, o tem se so zakonodajalce trenutno pogajata. Zelo pomembno je torej, da imamo koherentni okvir glede definicij in pokritosti. In še četrti cilj, ki ga ne smemo pozabiti, problem s temi pravili je izvrševanje. Pogosto. Zato smo tukaj uskladili, kako bomo pripravljali pravila na tem področju, kajti pravila bodo pripravljali isti organi, ki bodo izvrševali Splošno uredbo o varstvu podatkov, ti bodo imeli ustrezno znanje in dostop do trga in zagotovili bomo poenostavljen in koherenten pristop glede uporabe teh pravil. To so bili glavni cilji, ki smo danes. Imeli smo že dve razpravi na ravni delovne skupine v svetu. Upamo, da bomo prvo branje tega predloga zaključili v okviru malteškega predsedstva. Potem pa upamo, da bomo v okviru estonskega predsedovanja delali še hitreje. Delo, ki ga je že upravil parlament, je zelo pomembno, kaj ti. Začeli smo identificirati teme, o kateri bomo morali še govoriti in upam, da bo današnja tema dala nekaj novih izhodišč in nekaj novega zagona. Prejšnji teden smo dobili mnenje delovne skupine za 29. člen Oni pozdravljajo predlog, ampak seveda izpostavljajo tudi določene pomankljivosti, kajti vidimo, da raven zaščite ponekod ni dovolj visoka in po odmoru čakamo, da bo Evropski organ za varstvo podatkov prav tako podal svoje mnenje. Časovnica je jasna in zelo pomembno vprašanje je to za državljane, za trge in tudi za podjetja. Mislim pa, da moramo to združiti z začetkom izvajanja splošne uredbe o varstvu podatkov, to je maj 2019. 30 sekund pa vam podarim. Izvolite. Hvala lepa. Despina. Nekaj časa boste pustili tudi za vprašanja. Fantastično. Dobili bomo mnenje nadzornika za varstvo podatkov, to bo maja, ampak Giovanni Butarelli je danes tukaj, on je Evropski nadzornik za varstvo podatkov, tudi on bo podal svoje mnenje v zvezi s tem predlogom. Giovanni, izvolite. Hvala, predsednik, pozdravljeni vsi. To je pred mnenje. to vam povem že na začetku. Hvala za vaše povabilo in na začetku bom podal osebno anegdoto, kajti ta tema me res zanima, kar zadeva zasebnost komuniciranja. Pred nekaj leti sem bil predstavnik italijanske vlade, govorili smo o varstvo podatkov glede telekomunikacijskega sektorja. To je bila prva hčerinska direktiva iz leta 97 skozi 66. Tam smo morali dopolniti splošne določbe, ki bodo veljale za nadzornike podatkov. To bo veljalo horizontalno. No, 20 let kasneje se približujemo novemu poglavju, to je uredba, ki je namenjena temu, da bi dopolnili splošne določbe v splošni uredbi in mislim, da se ukvarjamo z istimi vprašanji glede konsistence, glede koherence, glede tega, da ne bi zmanjšali trenutnih varoval. Biti moramo selektivni in tehnološko neutralni in tudi usmerjeni v prihodnost. Zato sem zelo vesel, da vam danes lahko predstavim svoje izkušnje in tudi svoje misli glede predloga. To je uredba o e-zasebnosti in s tem bomo dopolnili okvir o e-zasebnosti in varstvu podatkov. Uredba o varstvu podatkov je prav gotovo eden največjih dosežkov, v tem mandatu, ampak potrebujemo specifično pravno orodje, zato da bomo zaščitili pravico do zasebnega življenja, ki jo zagotavlja sedmi člen listine. Dve sodišči sta to potrdili. Zaupnost komunikacij je ključen element tega. Delena skupina 29. člena je podala svoje mnenje, in pozdravljam tudi predlog komisije, ki je namenjen prav temu. Prav tako podpiram izbiro pravnega instrumenta, torej uredbo, kajti vsi veste, da bo to veljalo neposredno, hkrati pa bo to pripomoglo k višji stopni harmonizacije in konsistence. Pozdravljamo tudi ambicijo, da bi zagotovili višjo raven varstva, tako kar zadeva vsebino kot meta podatke. Če je to cilj, potem to seveda to v celoti podpiramo. Zaupnost bi morala veljati za širok nabor ponudnikov in storitev, vključno z tako imenovanimi povrhnjimi storitvami, kar odraža napredek tehnologije in spremembe kjer vidimo, da uporabljamo aplikacije in povezane naprave. Razlika v primerjavi s preteklimi nekaj leti je res velika. Delovna skupina za 29. člen je navedla pozitivne elemente, vidimo pa lahko, da je predlog, da bi imeli organi za varstvo podatkov večje pristojnosti v okviru prihodnega odbora za varstvo podatkov in to bo prispevalo k bolj konsistentnemu in učinkovitemu izvrševanju pravil na področju zasebnosti v Evropski uniji. Delovna skupina za 29. člen je pred prejšnji teden povedala, da imamo nekaj pomislekov. Imamo nekaj pomislekov v zvezi s tem, ali predlog takšen, kot je, lahko izpolni obljubo glede visoke stopnje varstva podatkov in zasebnosti. Zakaj? Kompleksnost pravil je zelo velika. Komunikacija se vedno bolj spušča v metapodatke in podatke v terminalih, In v vsaki tej stopnji imamo različna pravila glede zaupnosti in različne izjeme. In ta kup kompleksnosti bi lahko prispeval k nenamenjenim in nenamernim brzelim na področju varstva podatkov. Večina definicij, na katere se zanaša ta predlog, bo opredeljena v drugačnem kontekstu in sicer v okviru Evropskega kodeksa za elektronsko komuniciranje. Trenutno ni pravne upravičitve za to, da bi ta dva instrumenta tako tesno povezali. Definicije, ki temelijo na prispevkih trga, niso primerne za kontekst zasebnosti in temeljnih pravic. V mnenju, ki ga bomo objavili takoj po veliki noči, bomo zahtevali niz obveznih definicij v uredbi o varstvu podatkov, zato da bi seveda upoštevali cilje, ki smo si jih zadali. In prav tako moramo veliko pozornosti nameniti nadaljni obdelavi podatkov strani nadzornikov, ki niso ponudniki e-komuniciranja, ki jih pokriva ta predlog. Komuniciranje ne bo imelo zaščite in pravila ne bodo imela pomena, če bo te podatke mogoče zlahka prenesti na tretje strani. Zato bi morali upoštevati občutljivo naravo informacij, o katerih govorimo, ne pa se posvečati toliko o tem, kdo je tisti, ki obdeluje ali nadzira te podatke. Na koncu želim povedati še nekaj. Ne bomo dosegli cilja zaščite, varstva in zasebnosti, če ne bomo imeli zasebnosti na vsaj dveh ravneh in sicer prevzete zasebnosti in zagotovljene zasebnosti. Sodelavci iz delovne skupine za 29. člen se z našim mnenjem strinjajo. Podali so tudi mnenje številka K1. 4. aprila je bilo to mnenje sprejeto in prispeval sem k temu mnenju kot član delovne skupine. V našem mnenju bomo zagotovili predloge glede tega, kako bi lahko rešili najbolj pereča vprašanja v skladu z mnenjem skupine za 29. člen. Posvečali se bomo področjem, kjer obstajajo resnejši pomisleki in področjem, kjer bi prav tako lahko še upravili kaj dela. Govorili bomo tudi o nekaterih podrobnostih, ki bi jih morali razjasniti. Prav tako želimo zagotoviti, dodatne možnosti za to, da rešimo najbolj občutljiva vprašanja. Gre za zidove v zvezi s piškotki in tudi določene pomisleke, kar zadeva e-zasebnost in metapodatke, kar zadeva omejitev področja uporabe pravic in obveznosti na področjih, ki niso organi pregona. Zdaj pa se želim vrniti nazaj k cilju tega predloga. Gre za to, da bi dopolnili določbe v splošni uredbi o varstvu podatkov. Kaj to pomeni dopolniti in izboljšati? Po mojem mnenju ni veliko možnosti za prilagoditve, gre za to, da zagotovimo konsistenco in koherenco. To pomeni tudi, da bomo zelo selektivni in načeloma to pomeni, da zagotovimo podporo z namenom, da bi povečali in okrepili varovala in ne odpravili tistih, ki jih je parlament skozi dolga leta pripravil. To je zelo pomembno tudi za prihodnost pravnega okvira, kajti ta bo veljal za vse institucije, agencije in organe Evropske unije. Prav tako, kajti rezultati tega dela se bodo prenesli tudi na ta okvir. Hvala lepa za vašo pozornost in upam, da bomo lahko prispevali k razpravi. Nisem vam pustil 15 sekund, ampak upam, da sem prispeval k razpravi. Hvala, Giovanni. Ne vem, zakaj vsi govorite o času. Saj nisem tako strok glede tega. Dobro, kakorkoli že, hvala lepa. To je bilo zelo zanimivo. Naš tretji govornik je gospod Frederik Borgesius. Ima pa bo predstavitev predhodnih ugotovitev študije o oceni predloga Komisije o zasebnosti in elektronskih komunikacijah, ki jo je naročil tematski sektor za človekove pravice in ustavne zadeve. Prihaja pa z univerze v Amsterdamu. Ima tudi veliko izkušenj na tem področju, zato gospod Borgesius. Beseda je vaša in lepo pozdravljeni na tej javni predstavitvi. Hvala lepa, gospod predsednik. Za svojo skupino pripravljam študijo o predlogu o e-zasebnosti. Samo deset minut časa imam, zato bom samo na kratko omenil štiri pomankljivosti Na začetek, prosim. Hvala. Torej, štiri točke za danes. Sledenje Wi-Fi, osmi člen, privzete nastavitve, deseti člen, zidovi za sledenje in komuniciranje in zaupnost. Torej, prvič, sledenje Wi-Fi. Lahko bi prebrali osmi člen, kakor je predlagan, in sicer pravi takole. Sledenje ljudem, s pomočjo signalov Wi-Fi in Bluetooth je dovoljeno brez soglasja, dokler podjetje objavi na posterju, da če hodite po tem mestu, vam bomo sledili. Sploh ni mogoče odstopiti od tega, ni mogoče omejiti ali ustaviti sledenja. Lahko bi preprosto zapisali, da naj ljudje izklopijo brežično mrežje. To ni sprejemljivo, zato mi predlagamo pravilo, ki bi bilo po našem mnenju boljše in sicer sledenje Wi-Fi in preko Bluetootha bi bilo mogoče, če bi seveda uporabnika o tem obvestili, da bi uporabnik dal soglasje, po drugi strani pa lahko imamo tudi drugo možnost, naprimer, če gre za koncert, Množico je mogoče oceniti, ampak podatke je treba takoj anonimizirati, zato da lahko vidimo, kdaj so zadeve bolj natrpane, manj natrpane, kdaj je več ljudi, kdaj je manj, ampak vseeno bi morali onemogočiti podjetjem, da sledijo posameznikom. Delovna skupina za 29. člen ima predloge za nekaj več varoval. Naslednja prosojnica, prosim. To je preprosta tema, trenutni predlog v desetem členu navaja, če povzamem, da bi brskalniki morali dati posamezniku možnost glede piškotkom za sledenje. Prejšnja različica je bila boljša, po mojem mnenju. In sicer, brskalniki bi morali imeti privzete nastavitve, ki so prijaznejše glede zasebnosti. Skupina za 29. člen je prejšnji vikend podala zanimiv predlog, namreč bolj tehnološko neutralna ideja, ki bi jo morali upoštevati, bi bila naslednja. Družbe, ki se s tem ukvarjajo, bi morajo spoštovati standard o nesledenju ali podoben standard, kajti potem bi ljudje lahko zavrnili sledenje, ne glede na to, ali se to izvaja preko piškotkov, flash piškotko ali kakorkoli drugače. Potru, potrošniki oziroma preskalniki pa bi morali imeti boljše nastavitve glede zasebnosti že na začetku. Zdaj pa še zidovi za sledenje. Tukaj imate predstavitev znane spletne strani na nizozemskem, ko pridete do spletne strani imate pojavno okence, kjer je navedeno, kliknite na oranžno, na oranžen gumb, če se s tem strinjate, boste videli, da vam želijo namestiti piškotke cele vrste podjetij, za določeno podjetje sploh še ne veste. Če ne kliknete na da se s tem strinjate, potem ne morete dostopati do vsebine. S tem se dejansko delajo norca iz izbire. Naslednja prosojnica, omenil sem dve možnosti. Prvič, lahko te zidove preprosto prepovemo. To je najenostavnejša rešitev in enostavno pravilo, lahko pa bi seveda imeli bolj izpiljen pristop, kjer bi lahko opredelili določene okoliščine, kjer takšni sadovi ne bi smeli biti dovoljeni. Imeli bi lahko naprimer sive sezname ali črne sezname, kot na področju potrošniške zakonodaje. Naprimer, spletne strani, ki so financirane z davkoplačevalskim denarjem, nikoli ne bi smele imeti takšnih zidov. Tudi bolnišnice ne bi smele imeti takšnih zidov ali spletne strani, kjer se pojavljajo občutljivi podatki. Tudi spletne strani, ki imajo položaj podoben monopolu, ne bi smele imeti takšnih zidov, kajti ljudje potem nimajo izbire. To je bolj nijansiran pristop, ampak seveda mislim, da bi bilo lažje, če bi zadevo preprosto prepovedali. In še naslednja tema četrta in zadnja tema v tej predstavitvi - zaupnost komunikacije. Zelo na grobo povzet 5. in 6. člen, tam je navedeno, da je spremljanje komunikacije prepovedano, torej ni dovoljeno slediti elektronski pošti in pogovorom, razen če obstaja izjema, naprimer varnost omrežja ali če se uporabnik s tem strinja. To je dober sistem za to, da to reguliramo. Smo proti temu, da bi odobrili sledenje v primeru legitimnega interesa, ampak zadevo bi lahko še izboljšali. Mislimo, da bi morali vsi uporabniki morali podati soglasje za to, da se analizira ali spremlja njihove dejavnosti, torej ne sme biti tako, da če jaz pošljem elektronsko pošto nekomu, katerega ponudnik spletnih storitev izvaja rudarjenje za podatki, je nemogoče, da bi jaz podal soglasje za to. Torej vsi uporabniki bi morali podati soglasje za to, meni se zdi to popolnoma jasno in seveda obstajajo tudi izjeme, naprimer za namene varnosti ali filtriranje nezaželene pošte morda bi bilo treba te izjeme še nekoliko izboljšati, ampak mi smo proti temu, da bi dodali odobritev odprte narave v smislu legitimnega interesa. In še nekaj, s pomočjo delegiranih aktov ali sistemom revizije bi lahko zagotovili možnost za to, da bi dodali izjeme, naprimer kaj če se bo čez pet let izkazalo, da bodo vsi ugotovili, da je prišla na trg nova tehnologija, da so na voljo novi metapodatki, da je treba izvajati novo vrsto analiz in tako naprej in to ne spada v nobeno izjemo. Če obstaja izjema, da se revidira uredba ali. Če bi lahko z delegiranim aktom dodali izjemo, potem lahko preprosto rešimo ta problem. Naprimer, Že zdaj bi lahko pomislili na to, da se pripravimo na morebitne probleme v prihodnosti. In še zadnji komentar. To bo najbolj kontroverzna pripomba danes. V predlogu je pametno navedeno, da ponudniki površnih storitev morajo zaščititi zaupnost komunikacije. Strinjam se s tem, to mora biti jasno. Ampak lahko bi razmislili tudi o argumentih za to, da bi še vedno regulirali in bolj strogo regulirali ponudnike spletnih storitev. Kaj je te? Ponudniki spletnih storitev lahko vidijo vse, kar počnete. Dejansko vidijo več kot WhatsApp ali Skype ali Gmail. in šifriranih podatkov ne vidijo, ampak parlament bi lahko razmislil tudi o tem, da bi bila pravila za ponudnike spletnih storitev strožja. Naprimer, brez soglasja morda ti ponudniki ne bi smeli naprimer, izvajati poglobljenih analiz za namene oglaševanja. To sta poskusila dva ponudnika pred približno 15 leti. In končal bom z izjavo, ki je jasna, ampak vseeno jo bom podal. Res je pomembno, da imamo ločena pravila glede e zasebnosti, ne glede na to, da imamo dobro splošno uredbo o varstvu podatkov. Hvala lepa. You can, you feel free to clap, it's fine. Lahko ploskate, seveda. Na prejšnji javni predstavitvi sem ustavil aplaus, ampak eh, takrat sem imel za to dobre razloge. Hvala, gospod eh, Borgesius. Uh, Hvala za ta prispevek. Imamo veliko časa za vprašanje in odgovore, ampak prosim, da se držite omejitve nekaj minut, tako da bomo imeli dovolj časa tudi za odgovore pri tem, ko zastavljate vprašanja. Začeli bomo eh, s poročevalko in pa poročevalci v senci. Upam, da se lahko vsi držite omejitve dveh minut, tako bomo dobili eh, dobre vsebinske odgovore. Marju Lauristin kot poročevalka je prva. Guess. Najprej bi se rada zahvalila vsem gostom eh, in. Uh, gostjam na današnji javni predstavitvi. Brez vaših prispevkov se ne bi mogli nadejati dobrih rezultatov. Hvala tudi komisiji, da ste že začeli dobro in aktivno sodelovati uh, z nami. Uh, pripravili ste zelo dober predlog, uh, predlog, ki želi izboljšati ta sistem, ne pa uh, mu stopiti na prste. Imamo vprašanje za komisijo. Glede na neformalne podatke, ki jih imamo iz eh, različnih virov, naj bi eh, obstajala bolj restriktivna različica, ki bi naprimer lahko eh, omogočala privzeto zasebnost, kar se tiče nastavitev v brskalnikih. Zanima me, kakšen je razlog, da je razlog, zato da nimamo takšne radikalne rešitve, ki je po mnenju številnih pozitivna. Imamo vprašanje tudi za univerzo. Preprosto vprašanje. Ali lahko dobimo več podatkov iz vaše študije? Eh, pravi v pogled, eh, v podrobno študijo tega bi bili resnično veseli. Hvala. Hvala, Marju. Sedaj pa poročevalci si v eh, senci. Najprej gospod Boni. Uh, for... Najprej najlepša hvala za organizacijo te javne predstavitve. Hvala za odrežbo vsem eh, gostom in gostjam. Mislim, da so bile te uvodne predstavitve zelo dobre. Mislim, da smo na ta način uh, uspešno odprli to razpravo o e, uredbi o e-zasebnosti. To uredbo potrebujemo. Jasno je seveda, da mora upoštevati tudi e, splošno uredbo o varstvu podatkov. Kot je dejal e, Giovanni Butarelli, je jasno tudi, da moramo vse skupaj na nek način povezati s kodeksom o elektronskih komunikacijah na evropski ravni. Ni pa jasno, kakšne definicije so potrebne. In to je moje vprašanje, v kateri smeri bi morali razmišljati in eh, v kateri smeri bi se morali odpraviti na tej poti, eh, kako spremeniti definicijo elektronskih komunikacij. Moj drugi komentar se nanaša na predstavitev Frederika Borgesiusa. Mislim, da bi bilo dobro, da že v samem začetku formuliramo nekako ravnoteže, eh, ko se oziramo v prihodnost. Vedeti moramo, kakšne možnosti bomo imeli na voljo in eh, ta predlog o delegiranem aktu, ki se osredotoča na izjeme, bi rešil Eh, naše težave. Lažje bi se bilo namreč bolj nasplošno pogovarjati o tej uredbi, če bi imeli eh, na voljo to možnost. Kar pa se tiče vaših komentarjev v zvezi s členom 8.2, eh, kar se tiče zidov, sledenja Wi-Fi-ju, je tudi to zelo pomembno upoštevati v našem prihodnjem delu in še en komentar v zvezi s tretjimi stranmi in uh, uredbo, kakšne nenadejene učinke bo ta uh, predlog rešitve v uredbi imel na naprimer uh, eh, lokalne časopise, ki uh, jih uh, razširjajo elektronsko. upoštevati je treba te majhne uh, založnike in njihov oglaševalski uh, sistem. Če bodo imeli na tem področju omejitve, potem je treba spremeniti poslovni model. In mi kot uh, potrošniki moramo vedeti, zakaj uh, plačujemo in kako plačujemo. Uh, sedaj trenutno ne plačujemo, naprimer, za neke publikacije, zato ker se te napajajo s pomočjo oglaševanja gospod Dalton v imenu uh, skupine EKR. Tudi sam se zahvaljujem vsem panelistom. Imam štiri vprašanja. Prvič, zakaj tako hitro? Zakaj mora biti časovnica tako kratka, glede na to, da še vedno ne vemo, kakšen učinek ima eh, splošna uredba o varstvu podatkov za eh, podjetja, ki se trudijo za to, da bi poskušala upoštevati pravila iz GDPR? Drugo vprašanje, zlasti za komisijo katero rešitev poskušate najti, za katero težavo. Ali eh, so na vaša eh, vrata potrkali eh, potrošniki, ki pravijo, da želijo uporabljati WhatsApp ali pa Skype, ampak se bojijo zaradi varstva podatkov, da bo prišlo do težav. Sam ne poznam takšnih primerov. Veliko ljudje, ljudi uporablja oziroma sprejme piškotke zato, ker želijo uporabljati določeno storitev pri internetu gre za uh, oglaševanje eh, in dohodke z eh, tega naslova in piškotki so zelo pomembni. Če bi imeli opt-out, bi to pomenilo, da ne bi imeli več poslovnega modela za takšne storitve, ki so doslej brezplačne. To je še eno moje vprašanje. Zanima me, če je komisija uh, analizirala, koliko brezplačnih storitev bodo potrošniki izgubili zaradi eh, te uredbe. Moje četrte vprašanje pa je naslednje. Kako boste definirali eh, obstranske storitve? Naprimer, eh, na zgornjem nastropju industrija iger organizira predstavitev. Komunikacije so pomemben del iger, tudi tako imenovanih iger MMO in Eh, zanima me, kakšen učinek bo doimela ta pravila na eh, to vrstne industrije. Hvala. Jan Albrecht, is... Eh, Jan Albrecht kot poročevalec v senci skupine zelenih. Najlepša hvala. Začel bom z vprašanjem, ker želim vaš odziv. Če si pogledamo trenutni pravni okvir in zahtevo, ki jo tukaj urejamo, eh, pri tem gre za eh, temeljne pravice do eh, zasebnosti, varstva podatkov, tajnosti pri komunikacijah, me zanima naslednje. A se vam zdi, da bi lahko imeli standard, ki eh, nima tako visoke ravni eh, zaščite v prihodnji uredbi v primerjavi eh, s tem, kar eh, najdemo v trenutni direktivi o e-zasebnosti? Ko boste odgovorili na to vprašanje, pa me zanima še naslednje. A menite, da predlog upošteva visoke standarde direktive o EU in zasebnosti oziroma v katerih delih eh, predloga eh, je potrebnega še več dela za to, da bi dosegli to stopnjo eh, zaščite, ki jo sedaj uživamo s pomočjo direktive o EU zasebnosti. Naprimer, kar se tiče meritev spletnega občinstva, pa tudi zbiranje podatkov v primeru komunikacijskih naprav in eh, storitev. Še eno vprašanje imam. In to vprašanje se navezuje na vprašanje oziroma komentar, ki smo ga ravno kar slišali. Model brezplačnih storitev, eh, ki obstaja danes, eh, temelji na dohodkih eh, z naslova sledenja podatkom, eh, sledenja uporabi podatkov. Če ta novi predlog eh, posega v ta poslovni model, me zanima, kaj to pomeni za trenutni pravni okvir. Kako je trenutni pravni okvir povezan Eh, s poslovnim modelom eh, brezplačnih storitev na podlagi eh, podatkov. Zanima me, če se lahko odzovete na to, kakšne so danes pravne možnosti za poslovni model, ki temeli na zbiranju podatkov, zlasti komunikacijskih podatkov. Hvala, Jan. Še Birgit Zipel kot zadnja. Veliko dobrih vprašanj smo že slišali, tako da želim eh, omogočiti panelistom, da odgovorijo na ta vprašanja. Birgit, izvoli dve minuti, imetaš. Najlepša hvala, gospod eh, predsednik. Brezplačni storitev ni, bodi si za njih eh, plačam z denarjem, bodi si svojo zasebnostjo. In nočem nikomor omogočiti, da posežejo v mojo zasebnost. Raje plačam z denarjem. Imam vprašanje za gospoda Butarelija. Ne vem, če pozna spletno stran Europola. Odprla sem jo na začetku uh, te seje in na uh, spletni strani spode na dnu piše, delamo s piškotki. Se strinjate? Uh, eh, bodi si da, bodi si ne, ampak želim več informacij. Tako da sem pritisnila uh, gumb ne želim več informacij. Informacije, ki sem jih dobila, pa za me niso bile dovolj. Vse skupaj sem uh, pustila pri miru, črt, uh, zaprla sem stran, čez nekaj minut sem jo ponovno odprla in glejte, glejte. Prišla sem do strani Europola, ampak brez te omembe uporabe piškotkov. Moje vprašanje je naslednje. A to pomeni, da je spletna stran uh, Eh, tolmačila uh, moj klik na gumb za več informacij, tako da sem sprijela piškotke, oziroma A je spletna stran vse skupaj interpretirala tako, da uh, je ugotovila, da se ne strinjam, ampak imam pravico do tega, da obiščem stran. Povejte mi, kaj mislite o tem, to bi bilo veliko pomoč. Najlepša hvala, kolegi in kolegice, za odlične vprašanja. Sedaj pa uh, naši panelisti, Despina bo prva. Imate tri minute in pol, štiri minute recimo. Najlepša hvala. Veliko vprašanj se navezuje na eh, podobne teme, tako da bomo vse skupaj malce pomešali. Gospod Dalton eh, nas je poprašal, eh, če so potrošniki stopili v stik z nami in dejali, da ne uporabljajo ene ali druge storitve zaradi varstva podatkov. No, kot boste videli pozneje pri predstavitvi o potrošnikih, so potrošniki vedno bolj uh, zaskrbljeni zaradi tega. Nočemo eh, ukiniti poslovnih modelov. Ne, potrošnikom želimo omogočiti, da prevzemejo, uh, prevzamejo nadzor nad lastnimi podatki, tako da se lahko sami odločajo o tem, kako jih bodo uporabljali. 92 odstotkov, če se ne motim, uh, državljanov, ki jih uh, skrbi zasebnost eh, smo zaznali v nedavni študiji. To je res eh, visoka številka. Ljudje uporabljajo elektronske komunikacije, ampak obenem želijo ohraniti nadzor nad lastnimi podatki. In eh, to je naš cilj. Želimo jim omogočiti zaščito, ki jo predvideva Evropska listina o temeljnih pravicah na področju elektronskih komunikacij. Tu ne gre zgolj za pisma, ki do nas priromajo na tisti stari način, eh, v nabiralnik, ampak tudi za elektronske komunikacije. Na to vprašanje gospe Lauristin. V našem predlogu smo želeli eh, državljanom dati izbiro. Ne smemo pozabiti, da je eh, ta revizija uredbe oziroma pravil na področju varstva podatkov nekaj, kar izhaja iz revizije Eh, enotnega trga oziroma dograditve enotnega trga. In del strategije za enotni trg je tudi eh, dejstvo, da moramo ljudem dati eh, boljšo izbiro. Na to pa se seveda navezujejo tudi tehnološki in poslovni modeli. In to je naš cilj, želimo jim omogočiti izbiro. Programska oprema ne bo delovala v tem primeru, če ne izberejo. Ta zasebnost je še vedno. Uh, vključena v eh, sam dizajn programske opreme. Uredba eh, ne pravi, da eh, se mora podjetje odločiti za to ali ne. Vse skupaj je še vedno predmet svobodnega trga. Ampak tako je bil ta predlog oblikovan, zato smo ga na ta način oblikovali. Na to oglaševanje predlog ne prepoveduje oglaševanja. Tega ne smete napačno razumeti. Ne posega poslovne modele. Na to poslovni modeli, ki temeljijo na zbiranju podatkov, nekateri že obstajajo, res je. Eh, komisija je pripravila še en predlog o varstvu podatkov. Eh, pravic potrošnikov, o jamstvih. Pokriti smo želeli tudi pravice potrošnikov, eh, takrat, ko eh, se podatki izmenjajo za dostop do določenih storitev ali pa vsebine na spletu. In to je bila filozofija, na kateri smo gradili. Obstajajo poslovni modeli, ki temeljijo na izmenjavi podatkov, to pa še ne pomeni, da nimate pravic, bodi si pravic potrošnika, pravic do eh, zasebnosti in tako naprej. To je model, ki se vedno znova razvija. Eh, pred kratkim sem bila na kongresu o mobilnih komunikacijah eh, in tam sem videla podjetja, ki razvijajo poslovne modele, ki eh, nagrajujejo tiste potrošnike, ki se odločijo z njimi deliti eh, podatke. Tam lahko vidijo, katere podatke so za to ponudili, eh, kaj so za to tudi dobili. Vse skupaj je zelo zanimivo in pogovarjali smo se tudi o drugih možnostih, kot je dejala gospod Lauristin, vzpostaviti pa smo želeli sistem, ki bi omogočil razvoj različnih poslovnih modelov in ki bi obenem zagotovil zasebnost v vseh teh modelih. Giovanni, izvoli. Najlepša hvala, gospod predsednik. Gospod Boni, ko sem jaz pred 20 leti eh, nažalost predsedoval delovni skupini, ki je oblikovala končni eh, predlog eh, direktive 9766, je, bil, je bila ideja ta, da preidemo iz analognih na digitalne storitve to, to so bile telekomunikacijske storitve in čez nekaj mesecev, nekaj mesecev pozneje je bila sprejeta nova direktiva in začeli smo se spraševati, če velja za internet, za nekatere internetne storitve, če velja za, naprimer, za omrežje LAN. Vse skupaj smo začeli z nekim tolmačenjem, na to pa smo ugotovili, da moramo revidirati to direktivo. Leta 2002 smo pripravili še eno definicijo, prav tako je prišla iz telekomunikacijskega sektorja. Gre za uh, telekomunikacijska omrežja, ki so uh, Eh, dostopna javnosti. Delovna skupina za 29. člen je takoj začela razpravljati o tem in se začela pogovarjati o tem, če ta pravni okvir velja za nove pojave, za eh, nove storitve, kot so naprimer socialna omrežja in eh, novi načini iskanja. Že leta se ukvarjamo o, oziroma smo se ukvarjali o vprašanju zadevnega prava sedaj imamo elektronske komunikacije in eh, splošna eh, uredba o varstvu podatkov je tista, ki mora eh, razjasniti te stvari. Obstajajo določena pravila na področju elektronskih komunikacij. Ponudniki storitev poznajo te definicije, to je res, nisem pa prepričan, če so vse, vse te definicije primerne za uh, varstvo temeljnih pravic. Morda bomo morali eh, malce spremeniti definicijo oziroma izbrati malce drugačne eh, definicije. Vse skupaj bo potekalo od primera do primera. Tweet, ki je bil poslan eh, v svet pred 20 minutami, eh, omenja popolnoma drugo smer. Mislim, da je dobro, da eh, razširjamo e-zasebnost na eh, povrhne storitve, tudi to je treba upoštevati. Vprašanje časovnice. Razmišljati moramo o 25. maju letu, eh, v letu 2018. Trenutna direktiva o e-zasebnosti bo eh, v nasprotnem primeru še vedno začela, eh, še vedno veljala in ta ni v skladu s splošno uredbo o varstvu podatkov. podpiram časovnico, eh, ki jo je predstavila poročevalka in eh, potrebujemo jasna pravila za ponudnike storitev, ne zgolj za eh, temeljne pravice kot takšne. To je pomembno za vse akterje, za vse zadevne strani. Na tem datumu je treba delati. Gospod Albrecht, glavna področja Delovna skupina za 29. člen je izpostavila eh, štiri takšne teme, najdemo jih v eh, povzetku. Gre za eh, sledenje podatkom o lokaciji terminalne opreme, naprimer sledenje Wi-Fi-ju, na to meta podatki. Upoštevati moramo soglasje vseh končnih uporabnikov, eh, pošiljavcev in eh, tistih, ki podatke sprejemajo. Delovna skupina za 29. člen eh, meni, da potrebujemo eksplicitno prepoved za zidove, za sledenje in pa še privzeta zasebnost. vse skupaj mora delovati v praksi. To je pomembno. Europol, gospa Zipe. Za nadzor bom odgovoren od 1. maja naprej, ampak že sedaj smo v stiku z Europolom in rad bi vam eh, zagotovil, da bomo izpolnjevali obstoječa pravila v skladu z našimi smernicami za vse evropske institucije in organe. Eh, piškotke uporabljajo vsi, tudi ta velika institucija v tej zgradbi. Če si želite dobrih primerov, lahko obišete našo novo spletno stran, ki je, je bila nadgrajena prejšnji teden. Tam eh, imate več informacij o eh, opt-outu in potem eh, lahko glede na te informacije razumete, kaj se eh, dogaja. Nekateri piškotki so pomembni za zagotavljanje določenih storitev, eh, vse je odvisno od tega, kako globoko želite iti. Če želite razumeti celotno politiko, potem uh, vam lahko povem, da smo 7. novembra lani predstavili smernice za vse institucije in eh, organe in to so smernice, ki še vedno veljajo in eh, spodbujamo vse, da jih upoštevajo. Dobili smo že nekaj komentarjev strani Europola. 1. maja pa bom eh, prevzel nadzorno uh, funkcijo skupnega nadzornega organa. To je res področje, kjer eh, potrošniki oziroma uporabnik potrebujejo več jasnosti. Hvala, Giovanni. To je bil eh, še. To je bil dober odgovor. Še vprašanje na gospoda Albrehta. Zanima vas, eh, kje so največje razlike v primerjavi s trenutno direktivo. Mislim, da so eh, te razlike tri, te najbolj vidne razlike tri. Eh, ne bomo imeli več direktive, ampak uredbo in imeli bomo enoten sistem. Druga stvar, in to je seveda eh, glavna stvar, je ta, da bomo pokrili površne storitve, tako imenovane storitve over the top, kar trenutna pravila ne pokrivajo sklic na GDPR eh, je prav tako pomemben. V trenutnem sistemu imamo države članice, ki imajo štiri ali celo več organov, ki so odgovorni za izvajanje in izvrševanje pravil. Kar pomeni, da pogosto tukaj začne, za, uh, pride do težav in mislim, da je ta rešitev bistvenega pomena za izboljšanje uh, razmer. In uh, to so te pomembne teme, poleg seveda izbire za potrošnike. Dr. Borgesius. Hvala, gospod predsednik, hvala za vprašanje. Nekaj si jih bom izbral, če dovolite. Na svetu lahko uporabljamo veliko storitev, brez da bi eh, za njih eksplicitno plačali z denarjem. To je res. Ne smemo pa pozabiti, zato ker bomo ta argument eh, pogosto slišali v naslednjem obdobju, da je reševanje eh, možno brez eh, nadzora, od 90-ih let naprej, ko so bili izumljeni pod, uh, piškotki, smo izumili tudi uh, sistem plačevanja uh, za oglase, uh, ki temeli na sledenju ljudem na spletu. Morda uh, bomo ugotovili tudi, da imajo ljudje raje takšne oglase. Uh, na podlagi eh, njihovega eh, delovanja. Na to ne smemo pozabiti. Če bodo ljudje imeli dejansko izbiro in če bodo eh, raje izbrali ciljno usmerjene oglase, potem bodo pač to izbrali. Ne gre za prepoved, predlog zahteva soglasje. Nadzor in sledenje nič ne pove, o uh, storitvah uh, na podlagi uh, oglaševanja. To sta dve različni stvari. Gospod Albrecht je zastavil vprašanje v zvezi uh, z merjenjem uh, števila občinstva. Za tiste, ki uh, ne poznate vsega na pamet, uh, lahko povem, da uh, obstajajo uh, naprimer piškotki za uh, upis za nakup in tako naprej. Načeloma je to dobra ideja, ampak imamo izjemo, ki je malce čudno obesedena za merjenje občinstva. Mislim, da bi morali imeti izjemo za soglasje za določene piškotke, ki so zasebnosti prijazni ampak obeseditev mora biti bolj neutralna kot eh, dosedaj. Ampak eh, pri tem moramo zagotoviti, da ti podatki ne bodo eh, uporabljeni v druge namene. Pri tem lahko torej potrdimo, da bodo podatki uporabljeni za analizo, ki je zasebnosti prijazna, ampak vse skupaj mora biti zavarovano. Na to zbiranje podatkov. morda imate v mislih eh, računalnike, eh, na katerih eh, tečejo igre in nekdo, naprimer, posluša vašo dnevno sobo ali pa jo snema. Obstajajo tudi različne storitve, naprimer nakupovanje na spletu, ki imajo spletne asistente. Ne vem, morda bom moral to malce prespati, ampak uredba bi morala zagotov, zagotavljati zaupnost eh, in eh, pravico do eh, zasebnega življenja, tako da eh, verjetno ima smisel, da bi eh, uvedli tudi pravila za naprave, ki poslušajo oziroma snimajo eh, vašo hišo. Na to vprašanje gospe Lauristin. Eh, študija bo objavljena, dan in noč garam, eh, zato verjetno vidite, eh, um, črne uh, črte pod uh, mojimi očmi. Morda lahko v naslednjem krogu razprave uh, postavite še dopolnilna vprašanja, ampak sedaj se je čas iztekel. Hvala uh, Frederiku, Giovanniu in Despini za prispevke, hvala za to, da ste odgovorili na vsa ta vprašanja. Sedaj pa uh, drugi krok razprave, prosim. Uh, vse govornike, da se nam eh, pridri, pridružite. Medtem pa bom sam podal kratek uvod. Sedaj bomo govorili o pravni eh, doslednosti eh, v primerjavi z drugimi instrumenti v zvezi s tem predlogom. Pogledali si bomo dva glavna cilja predloga komisije, ki obravnavata pravno usklajeno z drugimi pravnimi instrumenti. Govorili bomo tudi o enakih konkurenčnih pogojih za vse a, akterje v a, sektorju elektronskih komunikacij. Malce me skrbi, da poročevalka zapušča dvorano, ampak bomo videli, kaj se bo zgodilo. Prisluhnili bomo predstavnikom telekomunikacijskega sektorja, oglaševalskega, založniškega sektorja, nevladnih organizacij in pa a, akademikov. V tem krogu razprave imamo štiri goste. In eh, ko se nam bodo vsi pridružili, bom prosil, da se eh, držijo časovne omejitve, tako da bomo imeli dovolj časa za razpravo. Ste pripravljeni? Prav. Prvi govornik je Antonio Marcos, višji svetovalec za vele podatke potrošnikov pri telefoniki. Predstavil bo stališča, vsaj nekatera stališča telekomunikacijske industrije. Izvolite, imate besedo za sedem minut. Lepo pozdravljeni, gospod predsednik, gospe in gospodje, hvala lepa za povabilo, hvala lepa tudi za priložnost, da z vami delim nekaj misli v zvezi z tem vprašanjem. Telekomunikacijski operaterji vedno spoštujejo zasebnost komunikacij tudi preko omrežij. In ta zaveza je glavna sestavina boljših praks, ki jih uporablja industrija, to je tudi sedaj del poslovne dejavnosti industrije. Smo tudi aktivno udeleženi pri snovanju najboljših praks pri vele podatkih tudi z eh, industrijo, akademskim svetom in nacionalnimi organi skušamo vzpostaviti ravnoteže med spoštovanjem zasebnosti na eni strani ter socialno-gospodarskim razvojem in inovativnostjo na drugi strani. Iskanje pravega ravnoteža je ključnega pomena za vse akterje v verigi vele podatkov, ko gre za velika podjetja, ponudnike storitev, ko gre za potrošnike in tudi organe nadzora. GDPR je instrument za zaščito zasebnosti posameznikov. Skušamo uporabljati ta instrument čim bolj prilagodljivo. Želimo si, da bi ta instrument uporabljali za različne namene, pri različni obdelavi podatkov, pri različnih vrstah podatkov, pri različnih izkušnjah potrošnikov in tudi pri različnih izzivih, s katerimi se soočamo pri zasebnosti. Ko gre za Ugrajeno zasebno, samodejno zasebnost in skladnost procesov, to je za nas zelo pomembno. Še posebej se nam zdi ključnega pomena vse to upoštevati tudi pri obdelavi podatkov. Namreč zaščititi moramo temeljno pravico varstva podatkov in zasebnosti. Pravila z področja zasebnosti bi morali uporabljati tudi pri obdelavi metapodatkov v elektronskih komunikacijah niz pravil, ki je usklajen z GDPR pravili, je zelo pomemben, zato ker želimo v prihodnje spodbujati inovativne pobude, ki bodo skladne s temi pravili, želimo tudi na ustrezen način uporabljati podatke. Vedeti morate, da je v svetu, kot je naš, ogromno podatkov posredovanih oziroma se uporabljajo za namene komunikacije. V našem svetu je komunikacija predvsej obsežna. Enakopravne pogoje delovanja moramo zagotoviti, tudi ko gre za GDPR in za e-zasebnost. Namreč v nasprotnem primeru se lahko zadeve izkrivijo in čemu se zagotovo želimo izogniti. Nekatere meta podatke bi lahko porabili tudi v drugih kontekstih. Naprimer, ko gre za identifikacijo posamezne naprave, s katero posameznik dostopa do elektronske pošte, lahko ugotovimo tudi, kakšno SIM kartico uporablja in tako naprej. Če pa bomo prišli do drugega ekstrema, se bodo naprimer ti podatki uporabljali kot splošni podatki, ki jih lahko uporabljajo ponudniki storitev skladno z uredbo o varstvu podatkov oziroma GDPR. -a. Podobno se lahko zgodi tudi pri nudenju storitev in tudi v bolj kompleksnih ekosistemih, kjer bi naprimer pri uporabi istih uredb podatke uporabljali in obdelovali različno znotraj posameznega člena v verigi podatkov. Vsi vemo, kakšna je pravna podlaga za obdelavo podatkov, istočasno pa bi morala ta uredba biti bolj odprta zlasti, ko gre za uporabo podatkov v specifičnih primerov. Ne smemo posegati v zasebnost in to moramo tudi upoštevati, kadarkoli opredelujemo pravila. Tudi, ko smo govorili o direktivi o e-zasebnosti v okviru skupine iz člena 29, smo ugotovili, da bodo metapodatki minimalno vplivali na zasebno življenje in na tajnost podatkov. Tudi načelo odgovornosti bi morali upoštevati. Upoštevati moramo vse tiste možnosti, ki kakorkoli zmanjšujejo vpliv na zasebnost. Naprimer, ko gre za pseudonimizacijo, ko gre za možnost opt-outa, ko gre za izvajanje strožjega nadzora. Uh, Sodomizacija je zelo pomembna zlasti pri zagotavljanju e-zasebnosti, tudi ko pripravljamo nove storitve, inovativne rešitve. Nedavna resolucija Evropskega parlamenta o temeljnih pravicah pri velepodatkih povdarja pomen pseudonimizacije. V 17. uvodni izjavi uredbe o varstvu podatkov piše, da je pri analizi in posredovanju podatkov zelo pomembno ugotoviti, na podlagi česa se identificirajo posamezni podatki. Tudi tehnike z področja pseudonimizacije so pomembne. Pseudonimizacija metapodatkov lahko igra pomembno vlogo tako pri družbeno, socialno kot gospodarskem razvoju, zlasti ko gre za nujne primere, ko gre za izobraževanje, prometni sektor, ko gre za finančne storitve, poslovno pametne rešitve, pri čemer moramo zagotoviti tudi e-zasebnost in varnost. Tudi kibernetska varnost je pomembna in ponudniki storitev morajo zagotoviti ustrezno varnost. Metapodatki so pomembni ne zgolj z vidika varnosti omrežij, temveč tudi z vidika varnosti operaterjev, informacijskih sistemov in tudi storitev. To je tudi skladno z direktivo NIS. Ponudniki digitalnih storitev morajo poskrbeti za ustrezne mehanizme neformalnega sodelovanja, predvsem z vidika zavarovanja mreže. To vrstno sodelovanje pa temeli tudi na obdelavi metapodatkov posameznih sumljivih operacij. Paziti moramo tudi na morebitne goljufije, zlasti v kontekstu elektronskih storitev. Paziti moramo na goljufivo ravnanje, ki zadeva tretje osebe. Splošna uredba o varstvu podatkov sicer že dokaj dobro zajema tudi ta vidik. Znanstveni statistični podatki o metapodatkih kažejo, da bodo to vrstni podatki prispevali tudi konkurenčnosti Evropske unije. Zlasti nabori posameznih podatkov lahko pridajo še kako prav. Zagotoviti moramo dovolj fleksibilnosti, da bomo poštevali tudi tehnični in družbeni razvoj. Člen 6.4 natančno opredeljuje, kako naj se poveže med seboj posamezne storitve, analize, obdelave podatkov. Upoštevati moramo tudi pričakovanja posameznikov tudi ko gre za kulturno razumevanje zasebnosti, to je zelo pomemben element, zato bi morali ponuditi možnost opt-out, kajti s tem bomo zagotovili tudi večjo skladnost med posamezno obdelavo podatkov. Kar zadeva dejavnosti obdelave metapodatkov. Tu vedno ne bo prišlo do posega v zasebnost, moramo pa spoštovati pravila z področja e-zasebnosti. Hvala. Pravil, Hvala lepa. Gospod Raul Gruntal nam bo predstavil stališče medijskega sektorja, kako vi gledate na zasebnost. Prosim, da se držite sedmih minut. Hvala lepa, gospod predsednik. Najprej hvala lepa za povabilo. Veliko veselje mi je, da sem danes popolna lahko z vami. Na začetku par besed o Shipsteadu. Naše podjetje je eno vodilnojih v medijskem svetu, tako v tiskanem kot spletnem, smo na prvem mestu v številnih državah Evropske unije, v Italiji, Španiji, Franciji in seveda na švedskem. Naše poslovanje temeli predvsem na novičarskih medijih. Imamo več spletnih novičarskih strani, tudi vodilni Afterloggets, Predlagana uredba je po mojem mnenju izjemno pomembna, ker bo vplivala tudi na to, kaj mi ponujemo svojim potrošnikom. Vplivala bo tudi na zmogljivost evropskih podjetij, da bodo ta lahko tekmovala z globalnimi akterji. Predvsem pa gre tu za vprašanje demokracije. Predlog bi lahko vplival tudi na svoboden, neodvisen tisk v Evropi in to kar precej. Še pred nekaj leti so bili naši konkurenti drugi lokalni mediji. Situacija pa se je dramatično spremenila v zadnjih nekaj letih. Soočamo se z vse večjo konkurenčnostjo strani globalnih akterjev. Ključnega pomena je, da zagotovimo varen kontekst in predvsem enakopravne pogoje delovanja, česar danes nimamo. V naši industriji poznamo več poslovnih modelov. Imamo prosto dostopno vsebino, plačljivo vsebino, vsebino, do katere lahko dostopate brezplačno, vendar se zraven pojavljajo oglasi. Veliko oglasov ponujamo seveda, ti običajno niso preveč moteči. V švedskih založniških hišah zgolj 20 odstotkov podatkov pridobijo tako da prosijo posamezne uporabnike za to, da posredujejo svoje podatke. Zelo pomembno je tudi, da oglaševalcem damo možnost, da oglašujejo. Naprimer, pri vodilnem mediju se zgolj 20 odstotkov sredstev pridobi z naročninami 80 iz oglasov. 60 odstotkov digitalnega oglaševanja v naši državi gre Facebooku in Googleu, pridobivata tudi vedno večji tržni delež, v drugih evropskih državah je situacija še slabša. Njun močan položaj pa je tesno povezan z njunim možnostma dostopanja do podatkov. Oglaševanje je pri teh dveh akterjih veliko bolj relevantno, zato ker so oglasi bolj ciljno usmerjeni, kar koristi oglaševalcem in potrošnikom. Pomembno je vedeti, da so globalni akterji v boljšem položaju in tudi lažje izpolnjujejo predlagana pravila. Založniki pa morajo seveda sodelovati s tretjimi strani, zato da zagotovijo oglase. Gre lahko za naprimer razno razna podjetja, Nexus, AdTech, potem mreže, oglaševalske mreže, potem Kidejo in tako naprej, če omenim zgolj par teh akterjev. Globalni akteri lahko vse storijo na interni ravni ne potrebujajo tretjih strank, da jim pomagajo v tem procesu. Predlog omejuje možnost sodelovanja s tretjimi partnerji. Kaj to pomeni v praksi? Ta predlog daje prednost velikim globalnim akterjem. Če želimo biti konkurenčni z globalnimi akterji in če želimo zagotoviti svoboden, varen evropski tisk in če želimo učinkovito nastopiti proti lažnim novicam, potrebujemo znanje in podatke v zvezi z eh, potrošniki in uporabniki naših storitev. Seznaniti se moramo z njihovimi interesi, z njihovim vedenjem, z njihovimi željami. Samo, če bomo imeli to znanje, bomo lahko zagotovili personalizirane, relevantne vsebine in proizvode. Poleg tega moramo poskrbeti za to, da so oglasi čim bolj relevantni, da se pokažejo v pravem segmentu, ob pravem času in tako naprej. Naj bom jasen. Podatki so seveda bistvenega pomena v kontekstu oglaševanja, ampak podatki so pomembni tudi pri razvoju proizvodov. Potrebni so tudi za nudenje personalizirane spletne izkušnje. Pri čips Tedo trenutno pripravljamo novo medijsko platformo, kjer bo personalizacija ena od ključnih značilnosti platforme. Če nam potrošniki ne bodo zaupali, nam ne bodo dopustili, da uporabimo njihove podatke. Zato je za nas vse skupaj zelo enostavno. Podatke potrebujemo, to pa pomeni, da moramo poskrbeti za to, da nam bodo potrošniki zaupali. To je tudi razlog, zakaj se močno sredotočamo na inovativnost na področju zasebnosti. Skušamo izboljšati preglednost, jasno komuniciramo, ko gre za zbiranje in uporabo podatkov. Vse to pa moramo početi v okviru storitev, ki jih ponujamo. Sicer potrošniki oziroma uporabniki ne bodo razumeli, zakaj gre, ko naprimer prenašajo nek brskalnik. Poleg tega je zadeva zelo kompleksna. Ne moremo razumeti, da se bodo potrošniki s tem ukvarjali, da bodo vse razumeli in da se bodo odločili za opt-in. Potrošniki morajo imeti seveda možnost odločati o vsem tem, predvsem pa morajo razumeti, kako uporabljamo njihove podatke. Oblikovali smo tudi ustrezno orodje za zasebnost. Na levi strani prosovnice vidite ta instrument. Gre za naložbo, s katero želimo pridobiti zaupanje potrošnikov v prihodnje mislim, da bo to za potrošnike odlično orodje. Če povzamem, opt-in ni prava rešitev, ker gre za kompleksno zadevo. Ne moremo pričakovati, da bodo potrošniki vse razumeli, aktivno sodelovali in izbrali opt-in. To je preveč simplistično. Poleg tega se mi zdi, da opt-in ne bi smel biti na voljo preko brskalnikov, kajti v tem primeru bodo brskalniki kot neke vrste vrata, kjer se bo dostopalo ali pa ne do interneta. Številni brskalniki, to morate vedeti, so naši konkurentje. Google, Google Chrome, potem Safari od Apple, naprimer. Poleg tega to ni pravi odgovor, če želimo izboljšati preglednost in opolnemočenje zgolj na enem področju. Mislim, da bi morali poskrbeti za fleksibilna pravila, ki zagotavljajo enake pogoje delovanja, predvsem pa spodbujajo inovativnost tudi na področju zasebnosti. Hvala. Najlepša hvala, gospod Gruntal. Gospa Fani Hidvegi je naslednja. Predstavlja nevladno organizacijo Access Now, Ukvarjate se predvsem z pravicami uporabnikov v digitalnem svetu in zagotavljate digitalni dostop. Hvala lepa, sem Fanny Hidvegi, delam v nevladni civilno-družbeni organizaciji Access Now, sedež imamo v Bruslju. Kot je rekel predsednik, mi želimo braniti in razširiti digitalne pravice uporabnikov posod po svetu. Hvala lepa za priložnost, ki ste nam jo dali, da lahko tudi z vami razpravljamo o predlagani zakonodaji o e-zasebnosti. Pravna doslednost, enakopravno in pogoj delovanja, to sta dve ključni besedi pri današnjem srečanju. Spoštovati moramo listino o temeljnih pravicah, spoštovati moramo splošno uredbo o varstvu podatkov in zagotoviti moramo enakopravne pogoje delovanja. Tudi za uporabnike, predvsem se moramo truditi, da bomo dosegli čim višjo stopnjo, čim hitreje, ne pa da tekmujemo ravno v obratni smeri. Še posebej je pomembna ta splošna uredba o varstvu podatkov. Mislim, da so pravila pri teh procesih zelo jasna. Pravila v zvezi z e-zasebnostjo morajo zagotoviti vse pravice do zasebnosti, ki jih vsebuje tudi uredba o splošnih podatkih, poleg tega pa moramo upoštevati tudi mnenje skupine iz člena 29. Kakšen je trenutni predlog tak, da obljub, ki smo jih dali, ne izpolni? Zanimanjem sem prisluhnila argumentom predstavnikov posameznih industrije. Pogosto gre za nasprotujoči si argumente, nekateri pravijo, da se bodo s tem razvodenila pravila, potem drugi pravijo, da gre za vprašanje uh, kakšni podatki se obdelujejo, nekateri se res trudijo spodkopati to novo regulativo z področja iz zasebnosti. Pravite tudi, da je regulativa tako ali tako preveč obremenjujoča in da ne potrebujemo novih pravil. Sama se s tema dvema argumentoma ne strinjam. Uredba o varstvu podatkov ne zagotavlja zaupnosti komunikacij. Poleg tega ne nudi dovolj zasebnosti in varnosti pri e-sledenju. Zato potrebujemo pravila z področja e-zasebnosti. Vi pravite, da je splošna uredba o varstvu podatkov regulativno breme. S tem se ne strinjam. Varstvo podatkov in zasebnost, to je tisto, kar moramo nujno zagotavljati. V splošnem javnem interesu je, da ponudimo tehnično in pravno zaščito posameznikom ne pa da ščitimo na pol zakonite ali celo nezakonite prakse. Zasebnost je seveda pomembna. Tako ugrajena kot samodejna zasebnost morate izpolnjevati tehnološko-neutralne rešitve pri programski in strojni opremi, potem potrebujemo rešitve za metapodatke, izboljšati moramo tudi obseg metapodatkov in opredelitev metapodatkov, izogniti se moramo različnim standardom na področju zaščite. Obseg varovanja in zaščite mora temeljiti seveda na novem okviru za komuniciranje, ne pa na starem, ki je že zastarel strogo tolmačenje kakršnih koli izjem pri prepovedi obdelave in ko gre za obdelavo podatkov brez soglasja, to bi morali razrešiti tudi izven splošne uredbe o varstvu podatkov. Uredba o e-zasebnosti mora to vključiti. Legitimni interes ne sme biti razlog, na podlagi katerega se lahko brez soglasja obdeluje podatke. Poleg tega morajo države članice zagotoviti ustrezne postopke ugovora in ustrezna pravna sredstva. Državam članicam nova uredba o e-zasebnosti ne bi smela dovoliti kakršnih koli izjem s tem v zvezi. Je pa res, da je sam pojem tako splošen, da ga težko natančno uporabimo. Pri, naprimer, storitvah OTT ga že uporabljamo, ampak tam ne pomeni kaj veliko. Uh, Zagotoviti moramo enakopravne pogoje delovanja. Ponudniki storitev so tako ali tako v boljšem položaju kot uporabniki, zlasti, ko gre za preglednost, odgovornost in to asimetričnost moramo opraviti. Tudi podpora do dostopa bi morala biti bolj razširjena. Trenutno se v uredbi o zasebnosti to omenja. Uporabnikom je sicer mar za zasebnost, ni pa jim mar za za to, kakšne pojme uporabljajo v Bruslju za posamezne storitve, aplikacije in tako naprej. Ta nova uredba naj bi zajela tudi nove oblike komunikacije in zagotovila enako varstvo potrošnikov, ne glede na to, kakšna vrsta komunikacije se uporablja. Mislim pa, da te obljube še nismo celoti izpolnili. Opredelitev pravil ne bi smela biti odvisna od enega samega pravnega instrumenta, v našem primeru zakonodajni akt o elektronskih komunikacijah. Poleg tega se mi zdi, da, vplivan, da sprejemanje tega dokumenta ne bi smelo vplivati na sprejemanje nove uredbe o e-zasebnosti, vsaj ko gre za samo hitrost postopka. Upoštevati bi morali vse relevantne opredelitve, poleg tega mora biti vsebina bolj jasna, bolj vključujoča. Ni nobene veljavne podlage za to, da trenutni predlog izključuje en od najbolj priljubljenih oblik komuniciranja. Mislim, da smo se že naučili nekaj iz zgodbe iz ZDA, kjer so si po svoje tolmačili samo uporabo pravil v širokopasovnih povezav. 92 odstotkov anketirancev v Evropski uniji skrbi zasebnost na spletu, kar je visoko število. Zato morate povečati predvsem za skupnost in zasebnost komunikacij zagotoviti morate veliko višjo raven zaščite, kot jo ponuja splošna uredba o varstvu podatkov. Tako boste zagotovili enakopravne pogoje delovanja za vse ponudnike, predvsem pa za uporabnike, ki ste jim obljubili, da bodo oni spet prevzeli nadzor. Digitalni enotni trg bo uspešno deloval zgolj, če bomo ponovno pridobili zaupanje vseh uporabnikov. Hvala. Hvala lepa. In še zadnji v tem drugem panelu. Dr. Kaj Raneberg iz Univerze Goethe v Frankfurtu. Lepo pozdravljeni, beseda je vaša. Najlepša hvala, gospod predsednik. Hvala lepa tudi za povabilo na to javno predstavitev Sam bi rad podal pregled nad vsemi akterji, s katerimi smo se pogovarjali. Verjetno ta seznam ni popoln, ampak vsaj tako boste dobili občutek, s kom vse smo sodelovali. Če si pogledate ta splošni pregled, o čem smo govorili. Sam bi rad govoril o paradoksu zaščitenih elektronskih komunikacij, potem o potrebi po zaščiti elektronskih komunikacij, govoril bom tudi o trgu OTT o potrebi potem, da zagotovimo enakopravne pogoje delovanja, kot si sam to predstavljam, pa nam bo tudi nekaj specifičnih podatkov, naprimer podatke o lokaciji in OTT pri profilih uporabnikov, potem sledenje Wi-Fi, Bluetooth, nastavitve zasebnosti in tako naprej. Naslednja prosvojnica. Kaj je to paradoks zaščitenih elektronskih komunikacij? O čem govorim? Elektronske komunikacije so vedno bolj potrebne zaščite, zlasti, ko gre za zasebnost, za zaupnost ampak trg tega dejansko ne spoštuje prav veliko. Nezaščitene komunikacije se ponujajo brezplačno, zlasti če naprimer uredba podpira zgolj en tržni segment, torej tradicionalne telkos ali telekomunikacijske storitve. Potrebujemo komunikacijske storitve OTT, torej povrhne. Vendar se mi zdi, da bi morali to bolj podrobno obravnavati, predvsem pa bi morali uh, zagotoviti ustrezne argumente, zakaj je pomembno, da zaščitimo elektronske komunikacije. To je pomembno ne zgolj z vidika posameznika, temveč tudi z vidika delovanja same demokracije, kar je pomembno, zato moramo iti nekoliko dlje, kot gre splošna uredba o varstvu podatkov. Kaj se dogaja na trgu? Naslednja prosovnica govori o tem. Včasih so bile to vrstne komunikacije samostojen proizvod, ki smo ga prodali za dobro ceno vse storite OTT pa zdaj ponujajo brezplačno komuniciranje in na nek način teh, tekmujejo z uveljavljenimi akteri, zlasti ko gre za obdelavo podatkov. Cene se spustijo, naprimer, s tem se zniža tudi zaupanje, kakovost, ljudje vse manj zaupajo v proizvode na spletu, je potem tudi zaupnost vse nižja, to negativno vpliva na demokracijo, na prosovnici vidite, kateri akteri ponujajo takšne brezplačne možnosti komuniciranja. Predvsem pa je pomembno, da pokrijemo več akterjev na trgu, kot jih pokrivamo v okviru te klasične uredbe. Te prosojnice bodo kasneje na voljo, če ne boste uspeli vsega prebrati. Poglejmo si storitve OTT. Če želijo posamezni akteri pridobiti čim večje število uporabnikov, ponudijo brezplačne storitve, potem preverjajo profile uporabnikov, ki jih prodajajo tretjim stranem. Poleg tega je sam segment aplikacij slabo opredeljen. Naprimer, ali komunicirate v okviru Facebooka ali v okviru Googla, kako naj to obravnavamo, vse je preveč nejasno zelo malo akterjev trenutno prevladuje na trgu, predvsem zaradi tega, ker imajo dostop do številnih podatkov. Vprašanje pa je, ali s tem lahko zaščitimo ustavne vrednote. Bolje zaščitene storitve in akteri, ki ponujajo bolje storitve, to je tisto, kar potrebujemo, če želimo zagotoviti enakopravne pogoje delovanja. Kaj pa to pomeni pri storitvah OTT? Tako se uporabljajo lokalizacijski podatki, naprimer. To je povezano tudi s profilom uporabnikov storitev OTT. Online, offline, torej na spletu in izven spleta so na voljo profili. Trenutno so na primer na voljo zgolj omejeni podatki o posameznikovem profilu, vendar v okviru storitev OTT lahko ponudniki nudijo veliko večji dostop do informacij o profilu uporabnikov. Poglejmo si dva pomembna člena. Člen 4.3c, ta govori o metapodatkih v okviru elektronskih komunikacij. Ampak tu gre za, naprimer, podatke o lokaciji naprave vendar to ne zajema telekomunikacijskih storitev in poleg tega storitve OTT niso zajete. Se pravi, potrošnikom ponudimo zgolj omejeno zaščito in evropski akterji so zaradi tega postavljeni v slabši položaj. Sam bi se zauzemal za to, da besedilo spremenimo in zagotovimo bolj enake pogoje delovanja. Tu imamo tako imenovani heatmap, gre za zemljevid, kjer vidite več barv, gre za barcelonski zemljevid v tem primeru. Člen oziroma vodna izjava 17 pravi, da potrebujemo pseudo informacijske identifikatorje, če želimo pripraviti take zemljevide. S tem pa se skušamo izogniti naprimer tudi zastojem na cesti. To lahko storimo tako, da spremljamo promet, naprimer. Tudi če gre za neko sekvenco anonimiziranih podatkov, lahko gotovite, kje je posameznik. Naprimer, vidite, kjer so lokalni prebivalci, kje so turisti, vidite večje in manjše pike in na podlagi tega zemljevida, ki deluje tudi na spremljanju toplotnih valov, se kršijo pravice o zasebnosti. Uvodna izjava 17 je torej nekoliko sporna. Člen 8.2b gre za območja, kjer se sledi Wi-Fi in Bluetooth. Se pravi, kadar posamezniki svojo napravo stopijo v tako območje, ni nujno, da komunicirajo, ampak jim bomo vseeno sledili preko Wi-Fi ali Bluetootha zato bi morali tu v teh območjih postavljati ustrezne opozorilne table, saj bi morali imeti izredno soglasje strani uporabnikov, da jih spremljamo. Če pa nekdo želi uporabljati napredno storitev in stopi potem v območje, kjer ga bo posameznika nekdo spremljal preko Wi-Fi ali Bluetooth, bo moral tisto nadgradno storitev izključiti, ampak verjetno se mu to ne bo ljubilo. Skratka, na tem področju obstajajo določene vrzeli. Poglejte si tudi člen 18 iz splošne uredbe o varstvu podatkov. Ta enostavno ne se opada s členom 8 in členom 10. Mislim, da bi morali poskrbeti predvsem zato da ne bodo telekomunikacijski ponudniki vedno odgovorni za vse. Tu ne gre zgolj za uporabnike pametnih telefonov in tablic, mislim, da bi morali preveriti vso programsko in strojno opremo. Če si pogledate zadnje spletne protokole, boste videli, da internet stvari eh, želijo povezati. Naprimer, mojo, moj aparat za kavo preko telefona in preko Bluetootha na strežnik. Naprimer, sem na neki spletni strani in preko brskalnika in pametnega telefona se lahko ugotovi, kakšen aparat za kavo imam. In protokol v Bluetoothu to omogoča. Google preko svojega Chroma lahko dostopa do takšnih podatkov, zato bi morali tudi to zajeti. Skratka, par primerov sem navedel. Še ena prosojnica, prosim. To je fotografija naprave, kaj se že vse spremlja preko interneta. Nekatere zadeve delujejo samo preko povezave Bluetooth, preko Google Chrome se prav tako lahko dostopa do razno raznih podatkov preko spletne strani. Protokoli za to obstajajo, v nekaterih primerjih je to lahko koristno, drugih ne, naslednja prosojnica, vendar se mi zdi, da bi morala ta uredba to zajeti. Naslednja prosojnica, prosim, še naslednja ko končno zapustim hišo, še ena prosojnica, še par naprav za otroke. To pa trenutno obstaja zgolj na japonskem. Naprimer, tudi splakovalnik vode v stranišču se lahko poveže preko spletne strani. Hvala za pozornost. Hvala lepa. Ja, to je bilo pa res zanimivo. hvala vsem. Slišali smo prispevke telekomunikacijskih podjetij, nevladnih organizacij, akademikov, oglaševalcev, založnikov in tako naprej. Nekoliko zamujamo, vse opravičujem, lepo prosim, da poskušate biti kratki. Začeli pa bomo spet z Marijo Loresten, poročevalko, izvolite. Hvala, gospod predsednik, hvala vsem predstavnikom predstavitvam. Mislim, da so bili govorniki zelo dobri, zelo bogato vsebino so nam podali. Mislim, da se mi je porodilo toliko vprašanj, da bi potrebovali kar 4 ure za razpravo. Dobro, nekaj vprašanj, vele podatki. Omenili ste poročilo, ampak v poročilu moramo poskrbeti, da bodo varstvo podatkov zagotovili tudi v splošnem. Če se pogledamo splošno uredbo o varstvu podatkov in uredbo o e-zasebnosti, ali menite, da obstajajo kakšne slepe pege? Povejte mi, ali se motim. Mislim, da se preveč posvečamo vnosu podatkov v analitiko, manj govorimo o uporabi, kajti vstopni podatki tam niso osebne narave, to se ne regulira, ampak izstop. Tam lahko uporabimo splošno uredbo o varstvu podatkov. Zadeva pa ni dobro jasna. Tudi v e-zasebnosti ni jasnih pravil glede uporabe podatkov, ki so bili preoblikovani preko analitike v osebne podatke, prej pa to niso bili osebni podatki, ko smo jih zbirali. To ne zadeva obdelavo v fazah pred uporabo. Mislim, da potrebujemo drugačen jezik tukaj. Morda bi lahko podali kak predlog, kakšno terminologijo bi lahko tukaj uporabili. Potem pa še eno vprašanje v zvezi z oglaševanjem. Samo komentar. V stiku z deležniki smo razmišljali o splošni uredbi o varstvu podatkov. Oglaševalci zelo pritiskajo na nas. Predstavljajo apokaliptične scenarije, da bomo zdaj uničili oglaševanje, in založništvo, zato ker bo založništvo mogoče le samo z neposrednim in ciljno smerenim oglaševanjem. Zanima me, kje vidite vi rdeče linije? Kaj je tisto, brez česar ne boste preživeli? Niti tisk, niti nič drugega. 40 let se ukvarjam z javnostjo in vem, da je mogoče imeti jasen upogled brez personalizacije. Ali ni to neka vrste lenoba, da uporabljate ta neregulirana področja? Morda bi se morali vrniti nazaj. V čas, ko ni bilo možnosti sledenja in tako naprej, pa vseeno smo imeli segmentirano publiko. In še eno vprašanje. Ne bom govorila o pravicah potrošnikov, kajti o tem smo že govorili na enem od prejšnjih srečanj in ne bom ponavljala razprave. Ampak nekaj sem želela vprašati. Naj kar zadeva vsebino, ampak eh, želela sem prositi za daljše zasedanje. Ta predstavitev je bila tako bogata, da moramo še o marsičem govoriti. Hvala. Da, seveda, Marija, tudi na koncu boste imeli še nekaj časa. Kolegice in kolegi bodo pa prav gotovo ostali. Strinjam se, to je zelo zanimiv del, s katerim se trenutno ukvarjamo. Se upravičujem. Gospod Boni, se upravičujem. Gospod Boni, dve, tri minute. Hvala. Hvala lepa. Poskusil bom biti kratek. V splošnem, po vaših predstavitvah, se mi poraja naslednji upogled. Torej imamo sledenje in ne želimo, da bi bili žrtve sledenja. Imamo pa tehnične možnosti, da se izognemo sledenju. Vi ste predstavili veliko tehničnih rešitev in moje vprašanje je drugačno. Če želimo ustrezno izvajati zakonodajo, potem bi morali podjetjem dati na voljo dovolj časa, da pripravijo tehnične rešitve. To je zdaj splošno vprašanje. Če je mogoče to uredbo začeti izvajati istočasno kot splošno uredbo o varstvu podatkov. V številnih državah se namreč pojavljajo težave pri izvajanju uredbe. Če želimo ustrezno urediti e-zasebnost in to, tega si prav gotovo želimo vsi, vendar mislim, da bo veliko rešitev povezanih z tehničnimi možnostmi. Tudi zato, da bi nam kot uporabnikom dali več možnosti glede nastavitev zasebnosti, zato da bomo mi imeli nadzor v svojih rokah. Kakšno je torej vaše mnenje, kako moramo postopati. Z Marijo smo o tem govoriti, govorili, želimo imeti okrogle mize, zato da bi imeli bolj poglobljene razprave o teh tehničnih vidikih. Razmisliti moramo o vseh vidikih. Govorimo o oglaševanju na eni strani, seveda po eni strani se strinjam z vami, ampak po drugi strani se lahko zastavimo, zastavimo tudi vprašanje, ali res potrebujemo ciljno usmerjeno oglaševanje. Če gre za ciljno usmerjeno oglaševanje, potem seveda potrebujemo dostop do podatkov in obdelave podatkov in tudi profiliranje je potem treba omogočiti. Vse te vidike je treba opredeliti, zato da bomo na koncu imeli dobro rešitev. Hvala, gospod Dalton je naslednji. Hvala, lepa. Jaz pa bom relativno hiter eden od prejšnjih govornikov je dejal, da bi morali imeti bolj stroge omejitve glede tradicionalnih ponudnikov spletnih storitev, zato ker oni lahko vidijo vse. Zanima me, kaj menite o tem vi. In še nekaj, ko govorimo o enakih možnostih, se mi pojavljajo vprašanja. Enake možnosti, zame to pomeni, da vsak akter poskuša doseči čim več s tem, kar ima. Ne vem, ali so povrhni storitve na enaki ravni kot tradicionalne telekomunikacijske družbe. Imamo, na primer, zbirko podatkov, pomoč države in tako naprej. Vendar, ne glede na to, so ponudniki povrhnih storitev prišli na trg. Zakaj? Zato, ker jim potrošniki zaupajo in ker imajo brezplačne storitve. Zakaj je lahko to brezplačno? Zato, ker zbirajo podatke in tako oglašujejo. Oglaševanje na osnovi podatkov je dragoceno, ker je boljše, ker deluje boljše. V tem predlogu moramo poskrbeti, da ne bomo naredili koraka nazaj. To je dragoceno, ker je to dobro. Zanima me, kaj menite o tem vi. Še nekaj želim povedati. Nisem še veliko slišal o tem, da zaupamo potrošnikom, da jih opolnomočimo če vam ni všeč, kako se podatki uporabljajo, potem pač te storitve ne uporabljate. Ali je to nekaj, kar lahko preprosto sporočimo ljudem v Evropi. Zanima me, kaj menite o tem. Hvala, Jan, hvala lepa, tudi sem se s tem strinjam. Kaj ti? Tukaj ne govorimo o zakonodaji, ki bi komorkoli prepovedovala posredovanje osebnih podatkov komorkoli, gre za pravilo ali zakon, ki omogoča vsem, da se odločijo ali želijo posredovati podatke ali ne. In to zadeva tudi temeljno pravico, o kateri govorimo. Včasih imamo občutek, da vsi ne razumemo, da je ustavni okvir in nabor temeljnih pravic nekaj, česar ne moremo spremeniti. To lahko spremenimo samo, če bomo spremenili listine temeljnih pravic ustave ali pogodbo. V osmem členu listine o temeljnih pravicah je jasno navedeno, da je osebne podatke mogoče obdalovati le, če posameznik za to da soglasje ali vam to omogoča specifična zakonodaja. v takšnem okolju je pač tako, da osebe, ki govorijo v imenu podjetij, potem govorijo, da soglasje ne potrebujemo, že skoraj neustavno. Ne vem, pravim le, da bi včasih morali vedeti, o čem govorimo, kaj ti Vedeti moramo, na čem temelji naša družba. Civilno pravo je zgrajeno na zasebni avtonomnosti posameznika. To pomeni, da se lahko vsak sam odloči, ali bo sprejel pogodbo ali ne, da bo oddal ali posredoval osebne podatke ali ne. To je avtonomija. Ljudje moramo dati možnost, da se za to odločijo, ne pa da jim oduzamemo možnost, da se za to odločijo. To želim izpostaviti in mislim, da bi se morali posvetiti temu, kako bomo olajšali komunikacijo med posameznikom in specifičnim nadzornikom, glede odločitve, ali naj se podatki posredujejo ali ne. Potem pa moramo poskrbeti, da bo soglasje vsebinsko smiselno, ne pa nekaj utrujajočega. In še nekaj. Razlog, zakaj je na tem področju toliko pozornosti namenjene tretjim stranem, je ta, da teh tretjih strani večinoma ne poznamo. Če se vrnemo nazaj na bistvo tržnega gospodarstva, potem vidimo, da gre za osebno avtonomijo in običajno poznamo osebe, s katerimi sodelujemo. No, v digitalnem okolju pa imamo piškotke tretjih strani, ki jih ne poznamo. Zato je še toliko teže vzpostaviti odnos, ki omogoča obveščeno odločitev. Hvala. Hvala, Jan. Gospod Boni, izvolite. Samo en stavek. To je ključno. Zadeva mora biti veliko bolj pregledna in posamezniki morajo biti obveščeni seveda spoštovati pa moramo ustavne obveznosti. Hvala lepa. Gospa Grapini, vi boste tudi zadnji, potem pa bomo prisluhnili odgovorom. Hvala lepa. Hvala, gospod predsednik. Mi se pa pare... okay. okay. samo trenutek. Thank you. Trebuie să spun că mi se pare că panelul este... Hvala lepa. Povedati moram, da je po mojem mnenju to zelo raznolik nabor govornikov. Nekdo je dejal, da bi morali zaščititi pravice potrošnikov, in rekel je, da po njegovem mnenju splošna uredba o varstvu podatkov ne zadostuje. In s tem se strinjam. Po drugi strani pa je nekdo dejal, da je ravno nasprotno, da bi morali torej. Ampak to je po mojem samo možnost. Mislim, da bi morali uporabiti besedo morati. Morali bi zavarovati podatke. Jaz sem članica odbora za varstvo podatkov in kot posameznica se imam pravico odločati. Ampak seveda imam pravico videti, kaj se dogaja z mojimi podatki. Morda ste na istem kot jaz, spremem veliko elektronske pošte in sporočil od različnih ljudi, za katere ne vem, kako so dobili moje podatke. Zato ne moram ugotoviti, kako se obdelujejo moje podatki in zato ni pravnih posledic. Kaj se zgodi z nekom, ki neustrezno uporablja moje podatke? Naprimer, morda sem podala soglasje za uporabo osebnih podatkov za določen namen, ampak kaj se zgodi, če bo tisti, ki se mu posredovala podatke, te podatke uporabil za kak drug namen? mislim, da bi morali razpravljati širše o tem. Mislim, da potrebujemo bolj poglobljeno razpravo, zato ker moramo zagotoviti bolj pošteno konkurenco in ustrezno zaščito osebnih podatkov. Smo v digitalni dobi, vendar zagotoviti moramo varstvo podatkov in zaupnost podatkov. Hvala, hvala lepa. Zdaj pa govorniki. Se opravičujem, da vas tako omejujem. Veliko različnih vprašanj in odgovorov smo dobili, ampak eh, omejiti vas moram na tri minute. Kako so povedali poročevalka in poročevalci v senci, boste prav gotovo še v stiku, prav Zdaj bomo začeli, gospod Menos Markos bo začel, se upravičujem, da vas omejujem. Torej, izvolite, kar zadeva pravno podlago za obdelavo in definicijo osebnih podatkov. Glede na definicijo osebnih podatkov je tako, da če je posameznik identificiran v drugem koraku obdelave podatkov, potem bi to morali biti osebni podatki že od začetka. To se v nekaterih primerjih morda ne zgodi, ampak v večini primerov pa so tisti, ki obdelujejo podatke, tisti, ki morajo odločiti, ali gre za osebne podatke ali ne. Ampak to se odloča po posameznih primerjih. Pravna podlaga za obdelavo in zbiranje ter dostavo podatkov. Mislim, da bi morali imeti pravno podlago za te tri faze. In pravne podlage bi lahko bile različne v različnih stopnjah. Imeli bi lahko pravno podlago za zbiranje, pravno podlago za obdelavo in pravno podlago za dostavo. Še en komentar in sicer, če so podatki občutljivi ali ne. Smo v kompleksnem svetu in Občutljivost se pojavlja pri obdelavi, ne pri podatkih. Podatki so lahko standardni in v nekaterih primerjih bi lahko šlo do občutljivih posledic. Naprimer, podatki o vedenju ali veroizpovedi bi lahko bili potem občutljivi. Mislim, da bi morali upoštevati občutljivost obdelave bolj kot občutljivost podatkov kar zadeva glavna tehnična vprašanja, ki se lahko razvijajo v prihodnosti na področju e-zasebnosti, mislim, da bi morali temeljiti na orodjih preglednosti in nadzora. Ta orodja bi lahko razvili na različne načine. Zelo pomembno je, da končnega uporabnika obvestimo in da se on odloči ali sprejme obdelavo ali ne. Zato obstajajo različni načini in različne možnosti. Vsi akterji nimajo enakega dostopa do uporabnikov, ampak mislim, da si industrija prizadeva za to, da bi lahko uporabniki odločali o svojih podatkih in o obdelavi svojih podatkov preglednost in nadzor. To je ključnega pomena. Ali telekomunikacijski operateri lahko vidijo vsebino ali ne, tehnično ti operaterji prenašajo podatke in ne vsebine. Prenašajo torej podatke povezane z metapodatki. Gre za usmerjanje komunikacij in v ta namen operaterji ne potrebujejo dostopa. Torej, dostop do vsebine ni del pravil. Hvala. Gospod Gruntal, izvolite. Hvala lepa. Dve vprašanje. Prvič, zakaj potrebujemo ciljno usmerjeno oglaševanje, zakaj potrebujemo personalizacijo? No, dolga leta je industrija živela z nepersonaliziranim oglaševanjem. Odgovor na to vprašanje je, da je prišlo do spremembe iz analognih na digitalne medije. Pri analognih medijih je bila glavna razlika ta. Prostor je bil omejen in številni akterji, ki so preživeli v tem okolju, so imeli zelo močne položaje na lokalnem trgu in zato so lahko dobili visoke cene za svoje oglaševanje v digitalnem svetu, pa je nabor dejansko neskončen. Vrednost ni torej v prostoru, ampak v podatkih. Če vidite razliko v ceni pri oglaševanju z personaliziranimi podatki in oglaševanju brez personaliziranih podatkov, potem je, vidite, da je cena personaliziranega oglaševanja nekajkrat više, zato ker je tudi nekajkrat boljša. Zaupajte mi, globalni akterji bodo imeli celno smerjeno oglaševanje in to bo mnogo bolj dragoceno kot necelno smerjeno oglaševanje lokalnih akterjev. Če se ne bomo prilagodili, ne bomo konkurenčni. In še drugo vprašanje, čisto na kratko, gre za to, da obonomočimo potrošnike. Da, pokazal sem vam naše orodje za zasebnost in to je namenjeno prav temu. Kaj želimo pokazati? Želimo pokazati, kakšne podatke imamo o vas, za kaj bomo te podatke uporabili in kaj lahko storite, da nas ustavite, če želite ali nam to dovolite, če to želite. Vse skupaj mora biti zelo pregledno. Stvar pa je v tem, da želimo to storiti skupaj s strankami. Ne želimo tega prenesti globalnim akterjem, ki bodo to storili na mesto nas. In to bi se zgodilo, če bi o tem odločali brskalniki. To je za nas zelo pomembno. Želimo imeti stik z uporabniki in strankami. Hvala lepa. Hvala. Na koncu še gospa Hidvegi, izvolite. Hvala, ne bom se ponavljala, zato bom odgovorila samo na nekaj točk. Osebno moram povedati, da se mi zdi nekoliko žaljivo, če oglaševanje opredelimo kot temelj svobodnih medijev. Prihajam iz države, kjer se spodkopava medije, zato mislim, da to ni dobra karakterizacija problema in direktiva o izosebnosti prav gotovo ne ogroža neodvisnosti medijev. Zdaj pa časovnica in izvrševanje. Mislim, da potrebujemo več časa. Izvrševanje je pomakljivo, zato ker ni bilo dovolj sankcij in ni bilo dovolj pravil v splošni uredbi o varstvu podatkov. Zdaj bomo to rešili in mislim, da je dovolj časa, da se podjetja prilagodijo. Uporabniki, ki naj se prilagodijo realnosti, povedati želim, da gre tukaj za temeljne pravice in uporabniki morajo spet prevzeti nadzor evropske institucije bi lahko dvignile ozaveščenost, kajti da, res je, ljudje se pritožujejo, ampak tudi če se ne, to ne pomeni, da se vsi strinjajo z tem, morda pač ne razumejo celotnega upogleda. Ampak ankete kažejo, da si želijo več informacij. Prav tako želim omeniti potrošnike in stranko. Človekove pravice in temeljne pravice niso povezane z temi pojmi. In na koncu še nekaj. Obdelava, ki vključuje zbiranje in uporabo. Jasno je, da je oboje pokrito, ampak strinjam se, da bi morali e-zasebnost izboljšati za podatke, ki se hranjujejo, kajti to je bolj povezano z fazo uporabe. Hvala. Hvala lepa. Seveda vem, da bi vsi želeli povedati še več, ampak hvala lepa, da ste bili tako kratki. Zdaj pa na koncu še profesor Ranenberg. Izvolite, hvala lepa. Najprej bom odgovoril na vprašanje gospoda Bonija, torej kaj moramo imeti, preden bomo imeli direktivo o zasebnosti. Ko govorimo o tehnologiji in o konceptih, ki pomagajo državljanom in tako naprej. S tem se ukvarjamo že 20 let, imamo projekte industrije in projekte Evropske unije. Ampak industrijski partnerji od posod nam vedno znova govorijo naslednje. Če imamo jasna pravila o tem, kaj je treba storiti, potem lahko naredimo nekaj dobrega. Če pravila niso jasna, pridejo tehniki in lakocevci in nam potem jemljajo denar. To se dogaja na številnih področjih, ampak tudi če primerjamo naprimer proračune za zasebnost in varnost. Poglejte si projekt EXO-EPP in mislim, da potrebujemo jasno izjavo regulatorjev, da so določene zadeve nujno potrebne in potem lahko akteri s tem delajo. Potem pa še vprašanje, koliko lahko zaupamo potrošnikom in ali jim ne bi zaupali več. Da, seveda. Zasebnost je nekaj takšnega kot ščetkanje zob. To stane nekaj časa, denarja, volje, ampak prav gotovo to ni kul. Cool. No, ampak splača se na dolgi rok. Podobno je kot pri ščetkanju zob. No, to je tako, kot da bi rekli, da industriji sladkorja zaupamo, da nam bo zagotovila dobro prehranjevalno piramido. No, primer, mi smo skupaj s partnerji razvili koncept o tem, kako bi obveščali ljudi o podatkih in pretokih podatkov na določenih trgih. Aplikacije. Ljudje vedno sprejmejo pogoje, kot najstniki pri seksu sploh ne razmišljajo in eh, mi potem objavljamo aplikacije, ljudje lahko ocenjujejo zasebnost in tako naprej. In ponudniki povrhnih storitev temu ne namenjajo pozornosti. Google želi to ohraniti za sebe. Ne želijo imeti še ene razsežnosti, ki bi obveščala ljudi o potencijalno neprimernih vidikih. Želimo imeti, na primer, informacije o tem, kaj počnejo ljudje in kaj počnejo aplikacije. To je samo en uh, vidik. No, gospa Laurestin, o tem bomo govorili kasneje, nisem razumel vašega vprašanja. Vprašanje je, ali lahko dobimo osebne podatke iz nabora, ki naj ne bi bil nabor osebnih podatkov. Ne vem, bomo videli, to bomo morali še preučiti in tudi oceniti. Hvala. Hvala lepa, hvala vsem za vaš čas, hvala, da ste si vzeli čas, da ste se oglasili pri nas. Lepo prosim, da ostanete v stiku z nami. In hvala za vaše poglede. In kolegice in kolegi, zdaj pa še zadnji del, tretji del. Kolegice in kolege, prosim, da se oglasijo na govorniškem odru. Ta zadnji del bo preverjal zasebnost in varnost komunikacije v uredbi In ko bodo govorniki tukaj, bomo kar nadaljevali. indicate you want to change Uh, torej, kolegice in kolegi, tisti, ki ostajate, lepo prosim, da ostanete, začeli pa bomo s tretjim delom. Kakor običajno, moram pri zadnjem delu vedno nekoliko pristriči krila, vse v smislu časa. Zelo strog bom glede časa, upam, da boste mi to lahko oprostili. Ne boste imeli več kot sedem minut, ampak če se držite časa, boste potem dobili zanimivo vprašanje, na katere boste lahko odgovorili na koncu. Dobro, torej, začel bo gospod Ilijas Hancos iz Simanteka. On nam bo podal vidik industrije v zvezi s to temo. Izvolite. Najlepša hvala, gospod predsednik, spoštovani člani in članice odbora, poslanci in poslanke uradniki Evropske unije, gospe in gospodje, hvala, da ste me povabili na to javno predstavitev. Če dovolite, se bom osredotočil na vidike varnosti in zaupnosti. To je eden od eh, ključnih eh, ciljev direktive o zasebnosti, kot smo slišali danes. Naslednja prosovnica, prosim. A je to ustrezen cilj za javno politiko. Gre za zaščito podatkov, to pokriva eh, GDPR infrastrukturo, to pokriva eh, NIS identitete, to pokriva EDAS in eh, interakcije. Če se je zasebnost osredotoča na zaščito zaupnosti, varnosti teh interakcij, potem ima vlogo pri arhitekturi informacijske eh, varnosti. Ampak, če želimo, da je ta sistem očinkovit, mora biti ciljno usmerjen in upoštevati mora ostale instrumente Evropske unije. Komisija je veliko govorila o povrhnih storitvah, eh, drugi govorniki so govorili o eh, učinkih na telekomunikacijske, telekomunikacijska podjetja, povrhne storitve in druge. Omenjali pa smo tudi uh, internet stvari in uh, komunikacije med napravami. A je to potrebno? Po mojem mnenju je to absolutno potrebno in uh, strani več uh, strokovnjakov za varnost smo v zadnjih tednih uh, veliko slišali uh, o tem, da moramo zaščititi uh, varnost interneta stvari, komunikacij med uh, napravami. Uh, V zadnjih letih smo imeli precej incidentov na tem področju in kar se mene tiče, sta varnost in preglednost bistvenega pomena za kakovost eh, proizvodov. Kar se tiče uh, varnosti in zaupnosti, uh, se razprava osredotoča tudi na uh, druga vprašanja, kot je naprimer certifikacija, označevanje in tako naprej. Vse to je zaenkrat dosledno. Razprava o brskalnikih, eh, piškotkih in eh, upravljanju z nastavitvami za eh, zasebnost je prava. Kar se tiče piškotkov, smo ugotovili, da pravila niso ravno učinkovita. Veliko ljudi zgolj klikne spremi. In pošteno povedano, ni nič narobe, da upravljamo z nastavitvami za zasebnost prek tehnologije. Izjiv pa je ta, da ne uvedemo nekega neke vstopne točke, eh, da ne eh, silimo ljudi k eni tehnologiji oziroma zagotavljamo eh, monopole, oligopole. Dostop do interneta je vedno bolj neodvisen, neodvisen od brskalnikov. Vse to je lahko problematično. Če nekaj pride iz brskalnika, a to pomeni, da je to dobro, a to pomeni, da je uh, Eh, vse skupaj boljše za to prvo uh, stranko, prvo stran, uh, a ima s tem neko prednost. Kaj treba izboljšati v EE zasebnosti? Gospod in gospodje, priča smo bili izjemi pri obdelavi podatkov za potrebe kibernetske varnosti pri zasebnosti. Najprej moramo eh, čestitati komisiji, da je sprejela ta ukrep in da je priznala, kako pomembna je kibernetska varnost pri elektronskih komunikacijah. Če na to pogledamo z vidika kategorizacije, potem lahko eh, vidimo, da je komisija obrala pravi pristop. Zaščititi moramo meta podatke, zaščititi moramo vsebino, obene pa potrebujemo tudi dostop do vsega tega, če želimo, da je varnost izvedena učinkovito. Izjema je pravilna, segmentacija podatkov je pravilna, težava pa je obseg te izjeme, ki je napačen. Ta izjema ni v skladu z GDPR zaradi ubeseditve. Dostop do podatkov za potrebe varnosti je na voljo zgolj za OTT in za telekomunikacijska podjetja. Za vse ostale ki imajo prav tako legitimne interese v okviru GDPR, kot so naprimer zagotav, tisti, ki zagotavljajo varnost, kot smo mi, kot so nadzorniki nad podatki, kot so banke, kot so eh, države eh, članice same, eh, ti akteri nimajo istega dostopa. Mislim, da je to nenadejan rezultat dejstva, da se obseg določa tako, kot se. Učinek je ravno nasproten. E-zasebnost eh, spodbuja vse, ki se zanašajo na GDPR, da uporabljajo obdelav podatkov, osebnih podatkov v namene varnosti eh, na točno določen način. Dostop do, naprimer, eh, IPN naslova okuženega računalnika ali pa do URL naslova iz elektronske pošte za phishing vse to ni ustrezno uh, razdelano v okviru trenutnih predlogov. Gospe in gospodje, zagotavljati moramo, da uh, upoštevamo pri e-zasebnosti GDPR v novem formatu. Verjetno tega ne vidite dobro na zaslonu, ampak želel sem prikazati, če si pogledamo eh, staro direktivo o zasebnosti leta 2009, je ta predvidela dostop eh, z, do podatkov za potrebe varnosti eh, za, za ponudnike varnostne tehnologije. Če si pogledamo GDPR, gre za certe, za javne oblasti in tudi druge deležnike. Če si pa sedaj pogledamo to novo uredbo o e-zasebnosti, pa imamo zgolj elektronske komunikacije eh, oziroma omrežja in pa uh, storitve, ponudnike teh uh, um, storitev. Imamo besedilo, ki je bilo predmet uh, pogajanja v. Uh, parlamentu, šlo je za zaščito držav članic, za zaščito eh, državljanov in moj poziv je eh, naslednji. Prosim, popravite to zadnje besedilo, tako kot ste to naredili v prejšnjih dveh primerjih. Ali se lahko izboljšajo eh, določbe o zasebnosti v okviru uredbe o zasebnosti? Po mojem se to da narediti izboljšamo lahko beseditev. Gre za to, da zagotovimo ustrezne zmogljivosti za zagotavljanje varnosti v zahtevah, ne pa da imamo zgolj neko generično obveznost do eh, zaupnosti. Eh, pri tem naši komentarji temeljijo na izkušnjah iz GDPR. Eh, tam eh, je zadeva predvsem bolj ciljno usmerjena. Gre tudi za eh, dostop do končnega uporabnika, to je bistvenega pomena. Na to imamo 17. člen, notifikacija eh, oziroma eh, tveganje eh, za kršenje pravil, po mojem, to ni več potrebno. Vse skupaj je relevantno zaradi ekosistema, v katerem delujemo. V GDPR imamo režim, ki omogoča dostop do podatkov za celotno uh, skupnost uh, eh, IKT. Bolj kot je ta dostop omejen, uh, manjša je možnost, da bomo lahko razvili takšen ekosistem, takšno gospodarsko rast, takšna delovna mesta in inovacije, ki si jih želimo in na to dostop za organe pregona. Zgodovinsko gledano je to e-zasebnost pokrivala. Pravilno je, da se o tem pogovarjamo v okviru direktive o e-zasebnosti. Ampak zato, ker je izjema trenutno zelo odprta in ker imajo tukaj besedo države članice, bi bilo bolje, še posebej uh, v luči sod, sodišča, da uh, bolj natančno definiramo pogoje dostopa. Hvala. Sedaj pa gospod Guillermo uh, Beltra ki bo predstavil stališče potrošnikov. Izvolite. Najlepša hvala, gospod predsednik, gospod in gospodje. Predstavljamo Belk. Eh, Belk, ki zastopa 43 eh, nacionalnih potrošniških organizacij v državah članicah. Veseli nas, da lahko predstavimo naša mnenja v zvezi s tem predlogom zakonodajnega akta, ki je izjemno pomemben. Pozdravljamo eh, ta predlog komisije, ki predstavlja dobro podlago za razpravo. Eh, opravili so dobro delo, glede na to, kakšen eh, pritisk se je vršil eh, na njih zaradi revizije tega zakonodajnega akta. Mislim, da se moramo najprej spomniti na to, zakaj je ta zakonodajni akt tako potreben. Kot Evropska komisija in Evropski nadzornik za varstvo podatkov, tudi mi menimo, da je treba zagotoviti pravico do zasebnosti, do zasebnega življenja v skladu s sedmim členom listine o temeljnih pravicah. Direktiva o e-zasebnosti je bila komplementarna, zagotavlja je dodatno eh, stopnjo zaščite in tudi eh, uredba o e-zasebnosti mora upravljati takšno dopolnilno funkcijo za zaščito eh, v sklopu skupaj z GDPR. Ta uredba lahko zagotovi tudi več zaupanja uh, za storitve podjetij. S tem lahko zagotovimo uh, konkurenco na podlagi zasebnosti, ki je prijazna do zasebnosti. In s tem lahko spodbudimo inovatorje, da razvijajo storitve in produkte, ki služijo javnemu interesu, javnemu dobremu. In uh, razlogov za takšna pravila je torej več. Ko smo natančno analizirali te predloge, uh, Eh, smo ugotovili podobno kot gospod eh, Albrecht. Eh, vse skupaj smo primerjali z direktivo iz zasebnosti in poskušali ugotoviti, kaj je treba spremeniti. In rad bi predstavil naše misli v zvezi s tem, kako lahko dosežemo vse te cilje. Najprej pomen zaupnosti komunikacij. Ta instrument, kot smo slišali danes, je bistvenega pomena za zagotavljanje tega načela v digitalni dobi. 92 odstotkov potrošnikov želi da so eh, komunikacijske storitve zaupne, kot smo eh, slišali eh, strani kolegice. Ne gre zgolj za en tip komunikacijskih storitev, ne gre zgolj za tradicionalne komunikacijske storitve, ampak tudi za tako imenovanje povrhne storitve. Statistika kaže, da si želijo potrošnike visoke stopnje zaščite, ne glede na to, katero storitev uporabljajo. Kolegica iz Akse znav je izpostavila pomembno točko, do katere bi se rad tudi sam eh, na katero bi se tudi rad eh, sam navezal. Ne gre zgolj za podatke med komunikacijo, eh, ampak tudi za podatke, ki se shranjujejo na naprave uporabnikov. Zagotoviti je treba varnost komunikacije in to bi moralo veljati za vse storitve. Mislim, da je treba z tega vidika izpostaviti povezavo te uredbe s kodeksom o eh, elektronskih komunikacijah. Ta kodeks namreč eh, vsebuje pomembne člene o varnosti. Izpostaviti moramo tudi povezavo torej, med tema dvema instrumentoma. Kolega iz Simanteka je govoril o internetu stvari in o pomenu varnosti. Beležimo zelo zaskrbljujoče novice o tem, kako uh, ljudje uh, prevzamejo nadzor nad um, otroškimi igračami, pametnimi avti in tako naprej. Uh, obiščite našo eh, stran beuc.eu in tam lahko najdete uh, opis naprave, ki uh, na nek način vohuni za uh, otroki in eh, podatke pošilja tretjim stranem. Pomembno je, da zagotovimo varnost za naše otroke, pa ne zgolj za naše otroke, ampak za vse ostale tudi. Še nekaj je pomembno. Uredba o zasebnosti ne sme eh, omejiti možnosti potrošnikov, da se zaščitijo eh, s pomočjo nove tehnologije, kot je naprimer enkripcija. Tudi to moramo še naprej razvijati. Ne na zadnje, to eh, uredbo eh, o zasebnosti moramo oblikovati tako, da bo pripravljena na prihodnost tudi kar se tiče sledenja. Eurobarometer je pokazal, da eh, si želi 81 odstotkov potrošnikov privzete zasebnosti, ko brskajo po internetu. In to je treba vključiti v ta predlog. Nažalost, tega ni. Kot je dejal gospod Borgesius v prvem krogu in kot eh, to lahko preberemo v mnenju delovne skupine iz 29. člena, eh, privzeta zasebnost eh, ni neka izbira, privzeta zasebnost mora biti privzeta. Govoriti moramo tudi o ostalih tehnologijah, ne zgolj o brskalnikih, o vseh ostalih komunikacijskih tehnologijah, ki omogočajo potrošnikom, da komunicirajo med sabo ali pa z napravami, kot so naprimer aplikacije, IoT in tako naprej. Zelo pomemben člen z tega vidika je osmi člen, ki govori o uh, zaščiti eh, naprav uporabnikov. Verjetno je v tej majhni napravi, ki jo imamo v roki, več zasebnih podatkov, kot pa v mojem lastnem domu. In ravno zato je potrebno sprejeti zelo eh, jasne, stroge eh, zaščitne ukrepe za takšne naprave. Ta člen in tudi besedilo samo mora biti pripravljeno na prihodnost, ne sme se osredotočati zgolj na piškotke. Slišali smo, kakšna je situacija v zvezi s členom 8.2b. Eh, sliš, slišali smo, kaj se dogaja s sledenjem. Izogniti se moramo bombardiranju eh, s prošnjami eh, za soglasje, to pa ne sme biti neka vrzel. Glede na to, kar smo danes slišali strani panelistov, moramo razpravljati tudi o uh, morebitnem preprečevanju tako imenovanih eh, zakonov o sledenju. Sedaj pa gospod eh, Giuseppe eh, D'Aquisto iz italijanskega nacionalnega organa. Izvolite. Najlepša hvala, gospod predsednik. Spoštovani poslanci in poslanke, gospe in gospodje gostje, zanima me naslednje. A bi sprejeli, da bi bile vaše osebne komunikacije danes uh, vsem obelodanjene prek eh, televizijskega kanala, če je vaš odgovor ne, potem razumete, kako pomembna tema je e-zasebnost. Gre za nekaj intimnega, obenem pa za neko socialno vrednost. Brez zasebnosti ne bi uh, imeli uh, tako imenovanih telekomunikacij. Zato potrebujemo posebna pravila onkraj GDPR. Zaščititi moramo zasebnost, tako da bomo lahko uh, Eh, zagotovili ustrezno zaupanje v te tehnologije. Tehnologija je ključ do odgovora. Podatki postajajo vedno pogosteje blago. Stroški padajo, obdelava podatkov pa poteka daleč stran od Evrope, daleč stran od ljudi. Zelo eh, majhno število zelo učinkovitih globalnih akterjev se s tem ukvarja. Ljudje uporabljajo različne aplikacije za različne type eh, komunikacije, eh, Eh, in za različne storitve. Pričakujejo isto mero eh, zaupnosti kot v preteklosti. In uredba je, po mojem mnenju, najboljši pravni eh, instrument, s katerim bomo ponovno uravnotežili to področje. Kako ta predlog ščiti zasebnost? Ima splošno prepoved obdelave podatkov, razen, če so izpolnjeni točno določeni pogaji. Naprimer, zagotavljanje ustreznega eh, elektronskega komuniciranja, na to soglasje potrošnikov in anonimizacija podatkov. Po mojem mnenju je treba vse skupaj harmonizirati, ti pogoji so dovoljšni, je pa res, da mora vse skupaj veljati za vse podatke, vsebino, metapodatke in za vse vrste komunikacij. Dovolite mi, da se na, eh, za trenutek dotaknem anonimiziranih podatkov. Ta možnost je že obstajala v direktivi. Je alternativa eh, izbrisu podatkov na koncu eh, življenjskega cikla podatkov. Ta predlog pa govori o anonimizaciji podatkov na začetku eh, komunikacije. Najprej imamo en življenjski cikel tradicionalnih podatkov, na to pa drugi življenjski cikel anonimiziranih podatkov, ki še vedno omogoča eh, veliko priložnosti, kar se tiče eh, vele podatkov in interneta stvari. V prihodnjih elektronskih komunikacijah eh, bo izvajanje anonimizacije zahtevalo tri zaveze strani kontrolorjev. Najprej preglednost, kar se tiče obsega in metodologije za anonimizacijo. Drugič, preliminarno oceno uh, učinka in uh, zavezujočo posvetovanje z zadevnimi akteri. In preprost eh, sistem opt-outa za uporabnike, tudi kar se tiče anonimizacije. Anonimizacija, ki uh, jo pokrivajo pravila, lahko postane uh, priložnost za nadzornike. Trenutni predlog nima velikih uh, zahtev za uh, preglednost uh, za nadzornike. Govori se naprimer o um, uh, izključitvi uh, Wi-Fi omrežja. Potrebujemo večje zaveze strani nadzornikov oziroma uh, upravljavcev uh, omrežij in storitev ti lahko v tem primeru zbirajo podatke, brez da bi lahko pri tem uh, eh, lasniki podatkov uh, posredovali. Trenutni predlogi niso dovolj za zagotavljanje zaupanja. Anonimizacija podatkov in eh, zagotavljanje sistema uh, opt-out so prave rešitve. Uh, ki jih morajo izvajati upravljavci omrežij in storitev eh, ter izdelovalci eh, naprav. Imamo piškotke, imamo različne načine sledenja, eh, pri tem pa imamo različne tipe interakcij v različne namene in naše komunikacije niso zaupne narave v, v takšnem sistemu. Uporabniki se ne zavedajo teh kompleksnih interakcij in trenutne rešitve, kot so naprimer zidovi iz piškotkov, niso eh, poštene. Zaupanje v spletno okolje eh, bi se povečalo, če bi zagotovili zahtevo po preglednosti o obstoju teh interakcij. In če bi zagotovili tudi jasne tehnične standarde za klasifikacijo piškotkov glede na njihov eh, namen, naprimer piškotki za sledenje, za štetje občinstva in tako naprej. Ideja je ta, da soglasje centraliziramo v orodjih, eh, ki so vsem skupna, naprimer v brskalnikih. Ampak se tukaj, še vedno se tukaj porajajo vprašanja. Soglasje velja zgolj eh, takrat, ko so izpolnjeni ustrezni pogoji, ne zgolj, ko ima uporabnik neko izbiro. Privzete nastavitve morajo biti nastavitve za uh, zasebnost na to uporaba piškotkov in eh, konfiguracija, kot je naprimer odzem prstnih otisov na eh, napravah, to bi moralo biti zavezojoče za eh, upravljavce omrežij in storitev. Če se informacije uporabljajo za nadzor naprav, ki jih uporabljamo vsak dan, naprimer pametni avtomobili ali pa druge aplikacije, ki povezujejo naprave, potem velja zahteva po integriteti in dostopnosti, ki je še vedno uh, ni v trenutnem besedilu. Tako bomo zagotovili uh, besedilo, ki bo pripravljeno za prihodnost. Obenem bomo zagotavljali odgovornost in uh, olajšali izvajanje. Vse te vrzeli je treba rešiti, če uh, ne želimo vzpostaviti neustreznega interneta. Tehnologija je izjemno pomembna. zaščita zaupnosti eh, v elektronskih komunikacijah eh, bo zahtevala eh, nove tehnologije. Staro urodje ne bodo dovolj. Rad bi se zahvalil odboru Libe, da mi je omogočil, da izrazim svoje mnenje o prologu o uredbi o e-zasebnosti. Sedaj pa je vse skupaj na vas. Vi ste namreč odgovorni za to, da se odločite, kako bo naš način komuniciranja Eh, videti v naslednjem desetletju v prihodnosti. To je zelo pomembna razsežnost naših eh, življenj, zato ker ta infosfera postaja vedno pomembnejši del eh, našega bita. Postajamo digitalni ljudje. Ali bomo komunicirali z zaupanjem, bomo ustvarili novo dodano vrednost za vse, ali pa bo prišlo do konfliktov in s tem bo sistem v nevarnosti. To je glavno vprašanje in želim vam veliko modrosti pri eh, odločitvah. Hvala. Skoraj da eh, šekspirijanski ste bili na koncu. Se obračujem, da ste bili eh, na, vo, na vrsti zadnji, kot pravim kolegom sam eh, lahko vidim vse vas, postajate uh, utrujeni, ampak to še ne pomeni, da vaše, vaši prispevki niso uh, bogati, tako kot prispevki drugih. Tudi uh, vaš prispevek se je prenašal po spletu in uh, je posnet, sedaj pa smo prišli do zadnjega uh, gosta in uh, to je programski inženir. Uh, ki dela za Facebook. Benjamin, izvoli, upam, da se lahko držite sedmih minut. Najlepša hvala, eh, gospod predsednik. Eh, imam petminutni govor eh, in eh, video, ki traja 1 minuto 45. Tako da sem zelo natančno eh, vse skupaj organiziral. Najlepša hvala, da ste me povabili. Sem Benjamin Strahs in sem eh, programski inženir pri Facebooku. Sem del eh, horizontalne skupine in osredotočam se na zagotavljanje eh, zasebnosti naših uporabnikov. Veseli me, da imam priložnost, da predstavim stališča Facebooka v zvezi s tem, eh, kakšne storitve lahko uporabljajo potrošniki. Odkar se je začela uporabljati direktiva o e-zasebnosti, se je eh, spremenil sistem elektronskih komunikacij. V prvih dneh so ljudje uporabljali te storitve zato, da so pošiljali sporočila iz točke A do točke B. Sedaj pa ljudje pričakujejo več. Eh, uporabljajo elektronsko pošto, kjer se filtrirajo eh, eh, spam sporočila in tako naprej. Želijo organizirati svoje življenje, dobivati napotke za pot, poklicati taksi. Tehnologija se torej razvija in danes sem želel povedati več o storitvah, ki jih razvijamo uh, eh, za to, da bi zagotovili uh, varne tehnologije. Imamo naprimer asistenta znotraj Messengerja, ki uh, omogoča naročanje hrana, hrane, uh, srečanje s prijatelji in tako naprej. Gre za umetno inteligenco. Še en primer uporabe umetne inteligence uh, za vse člane naše eh, družbe je naslednji. Razvili smo eh, proizvod avtomatični alternativni tekst, ki pomaga ljudem, eh, ki so slepi ali slabovidni. Poglejmo si video.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 ta proizvod je bil razvit skupaj eh, z analizo opisov eh, fotografij, ki jih ljudje raširjajo po Facebooku. Upamo, da bomo lahko to vključili tudi v Messenger v bližnji prihodnosti, seveda pa gre za obdelavo vsebine eh, fotografij. To je tehnologija, ki nam lahko omogoči nov napredek v komunik komunikacijah in zahteva obdelavo vsebine. Sedaj pa bi rad nekaj povedal o našem delu in delu drugih v industriji. Zagotavljamo namreč večjo varnost spletne izkušnje. Eh, poleg elektronske pošte in eh, sporočil. Obdelujemo eh, podatke o komunikacijah, zato da bi ljudi zaščitili. Naprimer, razvili smo orodja, s katerimi identificiramo neustrezne fotografije. Imamo naprimer orodje FotoDNA, ki nam omogoči zaščito naše skupnosti. Tako so se komunikacije razvijale danes varnejše so, pametn, pametnejše so in eh, bolj ekspresivne so. Kot eh, inženir delam zato, da bo svet eh, bolj odprt, bolj povezan. In razvoj v umetni inteligenciji in pa vele podatki omogočajo veliko novih priložnosti, novih proizvodov. Ta predlog uredbe pa škodi tem možnostim in inovacij. Pri Facebooku verjamemo v to, da eh, morajo ljudje imeti nadzor nad eh, lastnimi podatki. Včasih eh, gre za uporabo soglasja, ampak soglasje lahko zmanjša preglednost in nadzor. Zakaj? Če ljudi prepogosto prosimo za soglasje, s tem škodimo nadzoru. Ljudje namreč preprosto klikajo in klikajo naprej. S tem, ko jih vprašamo za soglasje tak, eh, vedno, eh, škodimo njihovim možnostim za soglasje takrat, ko je to res eh, pomembno. Tisti slabi ljudje ne bodo soglašali. Pomislimo naprimer na izkoriščanje otrok in tako naprej. Govora je o zaščiti storitev, ne pa o zaščiti skupnosti zahteve po soglasju lahko uh, škodijo tudi razvoju novih storitev. Če se moramo uh, vedno zanašati na soglasje, uh, bo to privedlo do počasnejšega razvoja novih storitev, kot je naprimer avtomatični alternativni tekst. Zaradi vseh teh razlogov uh, želimo izpostaviti, da bo ta predlog škodil razvoju storitev kot je Facebook Messenger. Pozivamo parlament, da reformira ta predlog in da zagoti, zagotovi rast eh, teh eh, storitev, zato da bo lahko zagotovil tudi eh, zasebnost. Hvala za povabilo in hvala, da ste mi omogočili ta prispevek. Hvala lepa, da ste pripotovali iz San Francisca za današnji sestanek. Hvala lepa vsem panelistom za prispevke. Tako kot običajno. Mario, Michael, kolega Dalton, najprej pa Mario. Hvala lepa. Najprej vprašanje za Facebook. smo v omejeni razpravi o samem obsegu. Zato me zanima, kako vi dojemate Facebook. Je Facebook splošno dostopna javna mreža ali kaj drugega? Kako to se upada s področjem uporabe te uredbe? Kakšno je mesto Facebooka v komunikacijskem kontekstu? Gre za zasebno javno zadevo, kako vaše področje delovanja se upada za uredbo. Potem še pripomba v zvezi z zaupnostjo in varnostjo. Gre za dve plati iste medalje. Zato bi vas rada vprašala, da ste zelo jasni glede razprave v zvezi s tem, ali bomo izbrali zaupnost ali varnost v kontekstu boja proti terorizmu. Kot veste, situacija je zelo specifična, tudi specifična razprava poteka s tem v zvezi. Zanima me, če obstaja kakšna praktična tehnološka rešitev za ta problem, jo morda poznate. Hvala lepa tudi gospodu Dakuistu za zelo poglobljeno analizo besedila in celotnega področja. Ne bom niti spraševala, kajti zagotovo se moramo še pogovarjati o teh vprašanjih, storiti korak naprej. Vi ste govorili o odgovornosti vse to razumemo, se s tem strinjamo, razumem pa, da govorite tudi na podlagi svojih izkušenj. Razprave bi res lahko potekale na višji ravni, ampak zdi se mi, da imamo težave z monopoli. Zanima me, kaj lahko storimo. To je vprašanje za vas, za gospoda Beltro, tudi za Facebook. Vi imate praktično monopol na številnih področjih. Kako lahko razrešimo to vprašanje monopola, kjer potrošniki pravzaprav nimajo kaj veliko izbire? Z uredbo o e-zasebnosti teh vprašanj ne bomo uspeli razrešiti, tako da bi morda potrebovali dodatna orodja, dodatne pristope, kako bi razrešili ta problem glede monopolizacije pravice do dostopa. Z vidika potrošnikov se mi zdi zelo pomembno razumeti vsa ta vprašanja, ki se nanašajo na nove zadeve, na internet stvari in podobno. Sicer bomo težko razrešili vprašanja. Sem pa vesela, da ste v tem kontekstu podarili tisto, kar sami podarjamo kar naprej, namreč, da bo tu prišlo do spodbude inovacijam, da tu ne postavljamo zgolj nekih ovir. Upam, da bomo imeli na voljo nove tehnološke rešitve. Hvala lepa za vse informacije in za predstavljene zamisli. Upam, da bomo lahko nadaljevali s tovrstnimi razpravami. Mikal. Hvala, Mikal. Še enkrat hvala lepa za te predstavitve. Mislim, da bo vse skupaj izjemno koristno za vse nas, ko bomo začeli delati na uredbi in zasebnost. Hvala, da ste spostavili tudi problem, ki je povezan z varnostjo. To je po mojem eno od ključnih vprašanj. Strinjam se z vašo pripombo, da bi morali imeti v mislih celovito sliko. Informacije, podatki, splošno uredbo o varstvu podatkov, varnost na omrežju, interakcija med temi elementi, potem identifikacija, e-zasebnost. Vi ste omenili internet stvari na eni od prosojnic ste izpostavili tudi odnos med strojem oziroma računalnikom in človekom. Mislim, da bi morali upoštevati tudi bolj zapletene sekvence v smislu stroj, stroj do človeka, do človeka in tako naprej. Namreč gre za povsem novo področje. Ko govorimo o vseh teh interakcijah, gre za nov kontekst, drugačen kontekst, kot je bil v GDPR-ju, kjer smo govorili o komunikaciji in interakciji med ljudmi, posamezniki, potrošniki in podjetji. Tam smo prav tako govorili o zasebnosti, mislim pa, da bi zdaj morali razmisliti tudi o vseh dimenzijah te interakcije. Facebook je podal dober primer, ker se s tem ponavljajo nove funkcionalnosti, nove možnosti za posameznike. Sam bi si želel dodatna pojasnila ali bomo zatrli takšne rešitve v to vrstni obliki uredbe o e-zasebnosti, ali bomo tu postavili kakšno vprašanje, ki ga je treba še prej razrešiti, ali bomo razpravljali o tem, da so takšne funkcionalnosti možne zaradi odločitev posameznikov, ker sami potrebujejo določena urode za nadzor. To je vezano tudi na vprašanje, kako sploh razviti sam setting, ko gre za e-zasebnost, kako ponuditi več možnosti. In še vprašanje za Giuseppa da Quista. Vi ste predstavnik nacionalnega organa za varstvo podatkov. To vprašanje sem že prej zastavil, kaj te vprašanje je, ali smo pripravljeni za ustrezno izvajanje splošne uredbe o varstvu podatkov upam, da bomo pripravljeni. Po drugi strani pa moramo organizirati tudi svoje vire, svoje zmogljivosti, zmožnosti, zato da bomo pripravljeni in da bomo lahko začeli delati tudi na uredbi o zasebnosti, če seveda želimo doseči cilj, ki ga je opredelila komisija. Ta uredba naj bi začela veljati namreč ob koncu maja leta 2018. Zanima me, kakšno oceno lahko podate na podlagi svojih izkušenj. Kaj še potrebujemo? Mi skušamo v odboru jeseni organizirati tudi srečanje z nacionalnimi predstavniki, ker nas zanima, kako sami izvajajo splošno uredbo o varstvu podatkov, ker gre za ključno vprašanje. Še Daniel, predem dam besedo gostom. Hvala, predsednik. Gospod Zakvisto je podal nekaj zanimivega, namreč za britanske politike je vedno problem, kako se pojaviti na televiziji, tako da morda lahko upoštevam vaš predlog. Ko se je razprava začela, smo se pogovarjali predvsem o tem, ali bi ta uredba lahko pomagala pri zagotavljanju kibernetske varnosti. Mislim, da je tudi gospod Šantos jasno izpostavil to vprašanje. Rekli ste, pogledajte si člen 6, zanima me, ali lahko storimo še kaj več. Kaj lahko storimo za doseganje ciljev tudi v kontekstu interneta stvari, potem samo vozečih vozil. Glede piškotkov, kar nekaj panelistov je izpostavilo to vprašanje. Namreč, če veš, kaj je piškotek, se ga znaš tudi znebiti iz računalnika in sistema. Če pa ne veš, kaj je piškotek, enostavno klikneš na nj in se strinjaš z vsem, ker želiš dostopati do storitve. Ali se bo karkoli spremenilo s temi novimi zakonodajnimi predlogi ali bo vse ostalo isto in bodo ljudje enostavno klikali piškotke, ker želijo dostop do storitve. Prej ste nekaj že omenjali o sledljivosti, o lokalizaciji. Kako vi gledate na pretočne osebine, naprimer, ko gre za pravico do dostopanja do športnih dogodkov? Pogosto se zahteva, da na tablici vključiš svojo lokacijo, zato da oni preverijo, ali se dejansko nahajaš na ozemlju določene države. Oni seveda skušajo s tem zagotoviti predvsem to, da spoštujejo spoštuje kakšen drug zakonodajni akt. Mene moti predvsem to, da sprejemamo na nek način protislovno zakonodajo pri uredbi o digitalni vsebini o kateri se trenutno pogovarjamo, smo rekli, da bi morali personalizirati vse anonimizirane podatke in te bi morali vrniti nazaj potrošniku, ko se neka storitev zaključi. Pri GDPR pa govorimo o tem, da naj bi podatke pustili anonimizirane. Zato bomo imeli težave s povezavo med tema dvema aktoma. Še eno vprašanje bi imel v zvezi z zaupnostjo. Storitve, kot so WhatsApp, imajo šifriranje end-to-end. -end. In tu naj bi šlo za povsem zaupno komunikacijo, v katero je nemogoče vstopiti in ljudje prav zaradi tega to upoštevajo in uporabljajo to vrstne storitve. So pa to funkcijo uvedli, ne da bi bila predhodno sprejeta zakonodaja glede tega. Po napadih v Londonu smo imeli naprimer težave z dostopanjem do informacij, na WhatsAppu v konkretnem primeru, naprimer policija in organi odkrivanja in preiskovanja so rekli, da do informacije enostavno niso mogli dostopati. Zanima me vaše mnenje, ali bi morali v visoko tveganih primerih omogočiti tudi dostop organov odkrivanja in preiskovanja do to vrstnih podatkov. Kako bi lahko tudi ta vidik upoštevali v svojem predlogu? Gospod Čantos, izvolite. Tri minute bo dobil vsak panelist. Bom obdelal ta vprašanja, čeprav se mi zdi, da je nekaj noskrižnih referenc pri vaših vprašanjih. Začnimo pa z eh, razpravo o terorizmu, torej zaupnost proti fizični varnosti. Nekateri ste nam rešili izpostavili v razpravi. Naj predstavim vidik semantika. Uh, Ko gre za kibernetsko varnost, morate vedeti, da ne obstaja nekaj, kar je zgolj dobro ali zgolj slabo. Dva konkretna primera. Govorimo o privolitvi kot o nečem, kar je zgolj pozitivno, ker daje moč potrošniku. Ampak, če sem jaz kibernetski napadalec, bom seveda na zaslonu objavil sprejmi piškotek in uporabnik bo to kliknil, zato ker sam kot napadalec pričakujem, da bo do tega prišlo. Enako velja tudi za šifriranje. Šifriranje je osnovna varnostna tehnologija. Potrebujemo močno šifriranje, zato da ustrezno lahko zaščitimo skupnosti, vendar se šifriranje uporablja tudi strani napadalcev. Naprimer, ko gre za zelo namerno opremo, ki šifrira vsebino na računalniku, potem pa na vsem lepem ti podleži zahtevajo denar od vas, da to odpravijo. Vi ste preomenili, da bi teroristi uporabljali šifriranje, naprimer za preprečevanje dostopa do informacij. Tudi nož v kuhinji lahko uporabite, bodi si za rezanje kruha ali pa zato, da nekoga ubijete. Enako velja za to tehnologijo. Zato je pomembno povdariti, da mora po eni strani industrija odigrati svojo vlogo, sodelovati mora z ostalimi akteri, pri čemer mora spoštovati tudi vso zakonodajo. Pri Simanteku resno jemljemo to vprašanje, smo zelo odkriti in pregledni glede sodelovanja z organi odkrivanja in preiskovanja. Sem tudi na, na primer, zagotavljal sodelovanje z upravnim in svetovalnim odborom v Evropolu. Tako da morate jasno izpostaviti, kakšna vprašanja želite nasloviti pri boju proti terorizmu, kako se tu vključuje šifriranje. Tudi GD Home vodi razpravo na to temo. Kolikor vem, v tem trenutku ni bila sprejeta končna odločitev. Bi pa vseeno posvaril pred pristopom, v okviru katerega bi ošibili šifriranje ali celo odpravili šifriranje, da bi lahko organi odkrivanja preiskovanja imeli dostop do informacij. Namreč, če bomo odpravili šifriranje, bo možnost dostopa uporabljena tudi zoper nas. Ni nobenih enostavnih tehničnih rešitev za ta problem, veliko izzivov imamo na tem področju, kako zagotoviti dostop in istočasno omogočiti tudi varnost za družbo in kako lahko zagotovimo tudi bolj učinkovito uporabo tehnologije. Gospod Boni, komunikacija med stroji, med stroji in ljudmi, da bi to morali zajeti tudi v uredbi o e-zasebnosti, se strinjam. Pozitivno je, da je komisija razširila področje uporabe, da ne zajema zgolj fizičnih, temveč tudi pravne osebe. Tudi dostop do končne točke bi morali zagotoviti za varnostne namene znotraj te uredbe o e-zasebnosti. Ključnega pomena je, da se dostop zaradi varnosti zagotovi povsod, tudi v komunikaciji med stroji. Kolega Beltra, na hitro najprej o vprašanjih gospe Lauristin z velikim zanimanjem, pa tudi zaskrbljenostjo ugotavljamo, da dejansko prihaja do monopolizacije podatkov. Tu ne gre zgolj za problem Facebooka, temveč tudi nekaterih drugih platform, spletnih platform kot ste sami rekli, uredba o e-zasebnosti tega problema ne bo razrešila. Potrebujemo dodatne rešitve, s katerimi bomo zagotovili, da stvari dobro delujejo. Tudi, naprimer, konkurenčnostno pravo, direktiva o digitalnih vsebinah, pravice potrošnikov, potem sodelovanje z organi odkrivanja in preiskovanja. Ne moremo dopustiti, da bi zgolj en akter pobral vso smetano na trgu. To vrstna manipulizacija niza podatkov je nekaj, kar nas skrbi in spremljamo. Kolega Boni, rekli ste, da prehajamo na bolj kompleksne scenarije. Drži, prehajamo v svet, kjer je tudi komunikacija med ljudmi in stroji zelo prepletena, kot je rekel kolega iz Simanteka. Obravnavati moramo različne vrste interakcije med ljudmi, med stroji, med ljudmi in stroji imamo pa zelo jasna načela. Če gre za neko komunikacijsko storitev med stroji in ljudmi, moramo poskrbeti predvsem za načelo zaupnosti in varnosti. Izpostavili ste tudi, kaj če pride do konflikta med različnimi javnimi interesi. Naprimer, če razvoj novih storitev lahko kakorkoli zop... poseže v kakšen drug interes. Najprej moramo zastaviti vprašanje, kateri javni interes mora prevladati in mislim, da bi listina o temeljnih pravicah morala biti naše vodilo pri odgovarjanju na to vprašanje. Gospod Dalton, kako se lahko borimo proti kibernetskim napadom, kako zagotoviti kibernetsko varnost, da bomo izpolnili vse cilje, ki smo si jih zastavili tudi z vidika javnega reda. Imamo kodeks za elektronske komunikacije, ta je ključnega pomena v tem kontekstu. Glede vprašanja, ki se je vezalo na piškotke. Piškotki niso več ključna tehnologija, ki bi se uporabljala za sledenje ljudem. Obstaja toliko različnih načinov, o katerih potrošniki nimajo pojma in jih verjetno tudi ne zajema zakonodaja zato bi morali tudi to vrstne urodje vključiti v ta zakonodajni predlog. Gospod Dakvisto. Hvala zelo na kratko. Na par pripomb bi se odzval. Številna vprašanja, ki sem jih zgolj na kratko predstavil, bi morala biti obravnavana bolj poglobljeno. Se strinjam. Vi se boste zdaj ukvarjali za uredbo o e-zasebnosti, tam boste tudi našli več podrobnih informacij, pa tudi praktičnih rešitev za nekatere težave, ki sem jih sam izpostavil v uvodnem nagovoru. S tem prehajam tudi na točke, ki jih je spostavil gospod Boni. Kako se pripravljamo na GDPR na novo uredbo o e-zasebnosti? Odgovor je, da se vse bolj zavedamo, da bo tehnologija igrala vedno večjo vlogo tudi pri sprejemanju odločitev znotraj nadzornih organov. Številni evropski nadzorniki Za varstvo podatkov so naprimer skupaj preučili eno od orodij, ki jih uporablja Google. Ugotovili smo, da je na voljo kar nekaj tehnoloških rešitev, ki ponujajo določene varovalke in ki so bolj naklonjene ljudem kot v preteklosti. Tako da je to ključno sporočilo. Pripravljeni bodite na to, da se boste morali ukvarjati ne zgolj z načeli, temveč s tehnologijo. Če se tega ne zavedate, če ne boste znali ravnati s tehnologijo, se lahko zgodi, da bo nastal nov digitalni razkorak med načeli in njihovim izvajanjem. Se pravi, da obstaja tveganje, če se ne bomo začeli zavedati, kako lahko konkretno izvajamo rešitve. Tveganje je, da bomo leporečili in podpirali načelo, v praksi pa tega načela ne bomo izvajali. In s tem bi lahko povzročili neželene negativne posledice za posameznike. Na to morate misliti, ko pripravljate nov zakonodajni akt. Še par besed o varnosti. Omenili ste zelo kompleksno interakcijo med stroji in ljudmi, pa ne zgolj komunikacijo med stroji, temveč tudi med stroji in ljudmi. Kar zadeva varnostne vidike, ti bi si zaslužili več pozornosti v uredbi. To je področje, kjer zasebnost in varnost hodita z roko v roki. Zasebnost in varnost nista vedno na istem bregu, ampak kakovost podatkov je pravzaprav stebr, na katerem temelji naša disciplina isti instrumenti, ki zagotavljajo varnost, lahko zagotavljajo tudi zasebnost, naprimer, ko gre za vzajemno autentifikacijo, ko gre za šifriranje. Ti instrumenti povečujajo varnost, istočasno pa ponujajo tudi določene varovalke, kar zadeva zasebnost. To se mi zdi smiselno izpostaviti. Hvala. Hvala lepa, gospod Stras. Prvo vprašanje se je nanašalo na to, ali je Facebook ponudnik javnih ali zasebnih komunikacijskih storitev. Kot inženir res oklevam pri odgovoru na to vprašanje. Ne vem, ali je nekaj res zakonito ali vezano na določeno zakonodajo pri. Messengerju se je res pojavilo kar nekaj vprašanj v smislu, kako bo ta zakonodajni akt veljal konkretno za Messenger, čeprav morda ne velja za vse ostale funkcije, ki jih ponuja Facebook. Kar zadeva boj proti terorizmu, mislim, da je to del širše varnostne agende. Mi imamo zelo ozek pogled na varnost. Gre zgolj za varnost omrežij, končnih terminalov, potem uporabnikov. Mi se ne ukvarjamo toliko z varnostjo na splošno. Naprimer, mi se seveda borimo tudi proti terorističnim vsebinam, potem, ko gre za boj proti otroški pornografiji ali ko gre za boj proti deljenju slik, za katere ni bilo soglasja. Mi se bojimo, da bo ta uredba preveč restriktivna tudi pri teh elementih. Gospod Bon je zastavil odlično vprašanje. Kaj je z avtomatičnimi alternativnimi sporočili? O tem je bilo govora v videoposnetku, ki sem ga predvajal. Sveda bomo morali obdelati komunikacijo, sporočila. Ne vem, kako bomo lahko pridobili privolitev strani vseh udeleženih v tej komunikaciji, ampak če stopimo korak nazaj. Kot inženir, ne kot Facebookov inženir, sem zaskrbljen, da bodo podjetja, kot je Facebook, uporabljala tudi podatke izven Evropske unije, zato da bomo lahko razvijali to vrstne aplikacije in proizvode. In da bi takšne proizvode, tudi takšnega, kot sem ga pokazal v videu, lahko izključili iz Evropske unije zaradi zakonodaje, kar pomeni, da bodo te aplikacije imele onemogočen dostop do trga, čeprav bo šlo za zelo aktivne aplikacije. Vsi smo v boljšem položaju, če vsi akterji pravično in pošteno delujejo. Gospod Dalton je spraševal o šifriranju. Mislim, da ste s tem zadeli žebljico na glavico. Namreč trenutno obstaja zelo živahen trg na tem področju. Ljudje se lahko odločajo za šifrirane proizvode, ne glede na to, ali želijo potem še dodatne storitve tudi pri Messengerju, lahko ljudje naprimer uporabijo šifrirano komunikacijo, do katere Facebook ne dostopa, pri čemer morajo določene lasnosti pač ukiniti. Mi si želimo zagotavljati te pametne značilnosti in napredne značilnosti posameznih ponudnikov, potrošniki pa bodo pač izbrali, kaj jim je bolj pomembno. Hvala. Hvala lepa, gospod Stras. S tem smo prišli do konca te javne predstavitve. Na nobeni javni predstavitvi ne uspemo odgovoriti na čisto vsa vprašanja, vendar se mi zdi, da smo organizatorji te javne predstavitve, torej poročevalci, poročevalci v senci, sekretarjat organizirali dober dogodek, izmenjava mene je bila res bogata upam, da bo poročevalka podala še par zaključnih besed. Marijo Lauristin, izvolite. Hvala, predsednik. Preden se še enkrat zahvalim vsem v dvorani, bi podala še nekaj pripomb. Namreč pogovarjamo se o tem, zakaj potrebujemo e-zasebnost in zaupnost v današnji razpravi nečesa zelo pomembnega nismo omenili in sicer otrok. Mi lahko govorimo na dolgo in široko o privolitvi o vsem možnem, ampak ko gre za otroke, ki še preden začnejo hoditi, začnejo uporabljati pametne telefone, težko, naprimer, pri teh primerjih storimo karkoli, pri čemer se zahteva privolitev. Naprimer, pri otrokih lahko uporabljamo zgolj eh, varne rešitve in rešitve, ki ponujajo ustrezno zasebnost. Otroci so ranljiva skupina, uporabljajo vse te tehnologije, nimajo pa zmožnosti, da razmislijo o vseh teh kompleksnih pravnih in drugih vprašanjih. Zato moramo upoštevati tudi ta vidik, pa naj si gre za pravnike, za razvijalce programske opreme, za vse ostale aktere, ki sodelujejo pri tem. Biti moramo pametni in upoštevati novo nastale razmere. To je prva pripomba. Še druga pripomba. Na podlagi razprave ugotavljam, da je zaupanje ključna vrednota za vse tiste, ki proizvajajo in ponujajo vse te storitve in tehnologijo. Uh, Za pridobitev zaupanja pa morate zagotoviti zaupnost. Če želite zagotoviti zaupnost, pa sta potrebni dve zadevi. Delovati morate pregledno, predvsem pa morate ljudje ustrezno obveščati in jih osvestiti. To je pomembno. S čimer prehajam na svoj velik pomislek, ki ga je spostavil tudi kolega Boni. Ali smo pripravljeni kratkoročno te zadeve izvajati v praksi? Mene skrbijo predvsem kadrovski viri, glede na to, da sem akademska profesorica. Z nacionalnim nadzornikom za varstvo podatkov sem se včeraj srečala s predstavniki iz univerze. Zastavljeno je bilo izjemno resno vprašanje in sicer, kdo je tisti, ki usposablja posameznike za funkcijo nadzornika za varstvo podatkov. Kdo jih usposablja za to, da bodo znali uporabljati pravila v vseh institucijah, ki se ukvarjajo s tem vprašanjem. Mislim, da zaenkrat, če nimamo na voljo ustreznega kurikuluma, združiti moramo različne discipline, IKT, pravo, komunikacijsko tehnologijo in znanost, potem psihologijo. Mislim, da bi morala tudi komisija skupaj z nami zahtevati, da se storijo konkretni koraki v tej smeri. Če ne bomo pripravljeni kadrovsko stvari, izpolniti, nam ne bo uspelo doseči tega, kar želimo. Hvala lepa za vse vaše prispevke, doprinesli ste k našemu znanju in poznavanju zadev. Hvala lepa, da ste spostavili tudi vrednote, veliko ste govorili o privolitvi in zdi se mi, da stopamo v pravo smer. Hvala lepa poročevalki in poročevalcem v senci. Želim vam veliko sreče pri tem dosjeju. Hvala še enkrat tudi vsem panelistom, hvala vsem za vaše prispevke, hvala kolegicam in kolegom, hvala vsem gostom, še posebej tistim, ki ste prišli izredno za to javno predstavitev, hvala za udeležbo in sodelovanje, resnično sem vam hvaležen v imenu odbora Libe in parlamenta, hvala lepa.